Ja, sporočila bi vam da danes nimamo sestanka koordinatorjev ker ga ne potrebujemo zato točki pet in deset z dnevnega reda izpadeta. dopoldne bi obravnavala tudi točki šest sedem ker gospod lohegarde popoldne ne more biti z nami. tako da je v vsem interesu da danes delamo čim hitreje. Zapisnik seje z 28. maja med vašimi dokumenti. Nimamo prevanja v hrvaško, estonsko, malto, malteško in švedsko, vse drugo pa se tolmači. Na začetku bi nakratko poročala o posameznih zakonodajnih vprašanjih, s katerimi se ukvarjamo. Najprej konec trialoga v zvezi z Erasmus. Ne gre več za Erasmus za vse, ampak za Erasmus. Prvi je bil napačen, drugi je pa pravilen. Že na zadnjem zasedanju smo govorili o tem, 17. junija smo imeli zadnji trilog, končno besedilo je bilo zdaj dostavljeno koordinatorjem in pa poročevalcem v senci. Bilo je jezikovno obdelano. 17. Eh, septembra bomo imeli prvo obravnavo na zasedanju odbora. In potem sledijo pogajanja. Predvideno je, da se na seji 1. Eh, prvi seji oktobra, v oktobru uh, obravnava celotno besedilo. Naša težava je v tem, da komisija eh, pripravlja pro, predloge za proračun za Erasmus za vse. Nekako ne upošteva, da tukaj delamo v okviru trialoga, da, ne gre, da še ne gre za zakonodajno besedilo. In eh, že zdaj lahko rečemo, da v predlogu komisije ni ločenega besedila o mladini, tako kot je bilo dogovorjeno v trialogu. Tako da imamo danes pred seboj zanimivo sejo. Potem ustvarjalna Evropa, 25. junija je bil zadnji trialog. Dobro smo naprodevali. Danes na koncu zasedanja se bomo sporočevalci v senci brez nazočnosti javnosti še enkrat sestali in obravnavali zadnjo ostalo, preostalo točko. Potem bomo naše uh, dogovore sporočili Evropi, tako da septembra čim hitreje napredujejo. Potem še program Evropa za državljane. Veste, da smo v postopku iskanja soglasja. Čakamo na to, da bo jasno, koliko denarja bo na voljo za ta program. Veste, da bo to 23 odstotkov manj, kar je kar precej za program državljanstvo za Evropo. Tako da čakamo še na preostale informacije, to dobimo septembra. Toliko, to so bila moja sporočila. Na, v, v nekaterih točkah dnevnega reda se bomo danes tega še dotaknili. Poleg sebe pozdravljam enega od štirih ministrov iz Litve. Gre za gospoda Sarunasa Birutisa, ministra za kulturo. Vedno je težko, ko se predsedstvo spremeni, pa mora spet eh, razložiti, kaj se bo dogajalo v naslednjih šestih mesecih, vmes je pa še en mesec dopusta. Ampak eh, to predsedstvo je nekako podedovalo tudi dosje prejšnjega predsedstva. Tako da s tem zdaj nadaljuje. Težaško delo smo že opravili, eh, zdaj pa lahko poberejo lovorike. To je dobro in seveda bomo predsedstvo podpirali v tistih točkah, ki so zdaj še odprte. Ne bom šla v podrobnosti, besedo dajem ministru za kulturu, kulturo Birutisu. Zato, ker nam bo povedal o načrtih za naslednje mesece. Prosim. Eh, eh. hvala lepa predsedujoča spoštovani eh, kolegi prijatelji poslanci rad bi rekel kolegi zato ker sem del svoje kariere tudi preživel tu kot poslanec in zelo sem vesel da sem spet med vami in da vas lahko nagovorim in v nekaj besedah predstavim program našega predsedstva, naše cilje. Če nimate nič proti, bom sedaj nadaljeval v svojem jeziku in povedal bom zakaj. Nekateri med vami veste, da je litovščina eden izmed najstarejših uh, jezikov, ki je podobna sanskritu in zato vam bom dal to priložnost, da slišate, slišite ta jezik, ker nimate litvanskih poslancev v odboru. Spoštovani člani odbora, želel bi vam eh, predstaviti uh, prednostne naloge litovskega predsedstva na področju kulture in audiovizualnega sektorja. Najprej bi želel povedati to, da je predsedovanje zelo veliki ziv za našo državo, istočasno pa je to izjemna priložnost za naš doprinos k močni in konkurenčni Evropi. V prihodnih šestih mesecih bomo um, nadaljevali s pogajanji z drugimi državami članicami, to, da bomo zagotovili boljše rezultate v času našega predsedovanja. Prizadevali si bomo pa tudi za nadaljevanje zakonodajnega. Eh, postopka. Poskušali bomo vključiti vse deležnike v ta postopek, kajti samo če bomo skupaj delali, bomo lahko zagotovili pomembne rezultate. Razumemo, kako pomembna je uloga Evropskega parlamenta v postopku odločanja in razumemo tudi, da eh, parlament predstavlja več kot 500 milijonov evropskih eh, državljanov. Zato bomo poskušali poskusili v času našega predsedovanja eh, dobro sodelovati z Evropskim parlamentom. Želel bi izkoristiti to priložnost tudi zato, da se zahvalim kolegom iz Irske za njihove napore in rezultate, ki so jih dosegli eh, pri programih eh, nove generacije na uh, področju kulture in audiovizualnem sektorju. Uh, poskušali bomo nadaljevati z eh, izvajanjem dejavnosti, ki jih je začelo eh, irsko predsedstvo. Eh, želeli bi ponovno Evropski uniji dati verodostojnost in pa narediti vse, kar je potrebno za evropsko gospodarstvo, zagotavljanje zaposlovanja, finančno in tržno stabilnost in tako dalje. To je uh, glavni eh, namen in cilj našega predsedovanja. Izvajanje eh, in uresničevanje teh eh, ciljev je zelo pomemben in zato je krepitev kulturnega sektorja z zagotavljanjem trajnostnega razvoja še posebej pomembno za naše predsedovanje. Kultura je pomembna za vse sektorje, kaj ti pripravlja pripomore k eh, boljši, močnejši družbi, prav tako pa daje tudi možnost svobodnega samoizražanja in pa razumevanje drugih eh, ljudi. Eh, kulturne veščine so pomembne in kultura je tudi osnova za našo skupno identiteto in tudi za našo raznolikost. Dejavnosti, Kulturne dejavnosti so prav tako motor našega gospodarstva in kulturna in um, ustvarjalna industrija uh, raste veliko hitreje kot drugi sektori gospodarstva. To je sektor, uh, ki uh, ustvarja več kot 7 milijonov zaposlitev v Evropski uniji oziroma 6 uh, odstotkov brutonacionalnega dohodka. Uh, Na splošno podpiramo eh, rezolucijo iz 18. junija, ki jo je sprejel eh, ta odbor in sicer o pomembnosti kulturnega sektorja za gospodarski in socialni razvoj v Evropski uniji. In eh, Pomembno je tudi, da te ukrepe spremljajo ustrezni finančni inštrumenti in vesel sem, da eh, se s tem soočamo. Moramo okrepiti ulogo kulture eh, in moramo se soočati z vsemi izzivi, eh, ki so pred nami in zagotoviti tudi eh, to, da se bo kultura oklopila v ostale eh, sektorje v Evropi na ta način, da bo eh, naš pristop pameten in pa trajnosten. Zelo sem vesel, da bo tudi predsedujoča tega odbora za kulture sodelovala v dogodkih v Vilnusu, kjer bomo vsem tem razpravljali. Uh, Eh, vesel sem tudi, da eh, bomo eh, dobro sodelovali z Evropskim parlamentom, zlasti na področju Evropske kulturne prestolnice in pa vemo, da je to ena izmed najpomembnejših in najbolj cenjenih pobud. Maja smo se že strinjali eh, glede um, stališč uh, sveta uh, in uh, pridobili smo tudi mnenja tega odbora in potem, ko smo ta mnenja pregledali, smo ugotovili, da so si stališča zelo blizu. Še naprej bomo tesno sodelovali z Evropskim parlamentom pri definiciji skupnega stališča, zato da bomo lahko zagotovili, da bo program stopi v veljavo čim prej in da bodo um, nove države, kot je uh, Hrvaška, lahko tudi uh, začele uh, izvajati te ukrepe še letos. Prav tako bomo nadaljevali tudi z drugimi zakonodajnimi postopki. Predsedojoča je omenila eh, težave s financiranjem kulturnega sektorja, ampak prizadevali si bomo za to, da bomo zagotovili implementacijo eh, različnih dejavnosti, pa Takoj po 1. januarju 2014 govorim o programu uh, ustvarjalne Evrope, uh, podpore kulturnega uh, in pa ustvarjalnega sektorja in pa um, Evropa z državljanov. Nadaljevali bomo z pozitivnim pristopom k sodelovanju, približujemo se koncu pogajanj in upam, da bo končni rezultat tudi ustrezal pričakovanjem parlamenta in sveta in pa zlasti kulturnega sektorja. Sektor eh, kulture in audiovizualni sektor eh, sta zelo pomembna tudi pri um, prenašanju idej, ki so za nas eh, pomembne. Uh, kot rezultat ustreznega sodelovanja med svetom in parlamentom smo našli rešitve eh, in prekoračili vsa eh, razhajanja in kmalo bomo tudi lahko eh, uresničili program Evropa državljanov. Seveda nismo zadovoljni z eh, finančnimi omejitvami v proračunu za ta program, ampak še vedno ostajam optimističen in upam, da bodo lahko programi in projekti ustrezno eh, uresničeni in da bomo lahko upeljali eh, tudi inovacije. Te projekti so pomembni za našo družbo in upam, da bodo lahko uresničeni spoštovana. Um, predsedojoča, gospa Silvija Kosta, gospod Skuris, gospod eh, Hano Takula, eh, spoštovani eh, člani odbora, litovsko predsedstvo, se vam vsem prisrčno zahvaljuje za eh, uspešno in konstruktivno sodelovanje. Glede novih eh, pobud eh, na področju kulture bo Litva vodila razprave, ki se navezujejo na predlog Evropske komisije z dne 30. maja, ki se nanaša na revizijo um, direktive uh, o um, dragocenih predmetih, eh, ki so nezakonito odstranjeni iz eh, območja države članice. Upam, da bomo lahko z vašim odborom sodelovali pri reševanju eh, tega problema. Vesel sem, da se opravičuje minister spreminja besedilo. Pomembno je tudi na področju audiovizualnega sektorja eh, uvedba novih tehnologij, uporaba novih tehnologij in vesel sem, da je Evropski parlament sprejel rezolucijo glede tega. Prejšnji četrtek je bila ta rezolucija sprejeta in ta bo osnova za razprave v svetu. Eh, poleg tega bi želel eh, čestitati tudi poročevalcu oziroma poročevalki Petri Kannenwert. Eh, ki je pripravila odlično evalvacijo eh, situacije in pa relevantnosti eh, predlogov. Pregledali bomo vse, vsa ta vprašanja, pridobili tudi mnenja vseh deležnikov in uskladili dejavnost na ravni EU. Imeli bomo tudi neformalni sestanek ministrov v Vilnusu 2. oktobra. Eh, Litva je prav tako pripravljena na začetek razprav o diseminaciji eh, digitalnih eh, vsebin in sorodnih vprašanj na področju um, cinematografije. Spoštovani člani odbora, vesel sem, da ste mi dali to priložnost, da eh, predstavim prednostne naloge predsedstva. Eh, te bomo uresničili z tesnim sodelovanjem z vami. Vem, da pričakujete zelo specifične rezultate in pripravljeni smo na začetek dela. Želel bi omeniti še en vidik in eh, sicer um, umetniški projekti. Uh, Litovsko predsedstvo bo predstavilo celo vrsto eh, dejavnosti v različnih mestih, v eh, Štrasburgu, v Bruslju, v Gentu. Eh, pripravili bomo razstave, s katerimi želimo predstaviti našo državo in to bo tudi odraz vloge, ki jo igra kultura v tem smislu, da nas povezuje in upam, da boste imeli priložnost eh, morda nekaj teh dogodkov tudi obiskati. Veliko med vami bo imelo tudi priložnost obiskati Litvo in upam, da bo naše delo uspešno in produktivno. Želel bi se vam zahvaliti za vašo pozornost. In sedaj, gospa predsedojoča, sem pripravljen na vprašanja članov odbora. V prihodnosti bom tudi eh, z veseljem prišel še v vaš odbor za nadaljne razprave. Hvala lepa, gospod minister. Kar nekaj kolegov se je že prijavilo k besedo. Gospod Trupel najprej. Hvala lepa kulturnemu ministru iz Litve za njegov prispevek. Dotaknila bi se najprej proračunskih vprašanj. No, bom govorila angliško, kajti tako bomo vsi stvari lažje razumeli. Rekli ste, da niste zadovoljni z rezultati pogajanj o večletnem finančnem ukveru in da niste zadovoljni s tem, kar to pomeni za nas proračun. Tudi jaz sem precej nezadovoljna. Naj podam par številk. Ko smo se s komisarjem pogovarjali o programu za kulturo, smo rekli, da bomo imeli kulturno in eh, medije skupaj in da bo proračun 37 odstotkov. Zdaj pa rezultat tak, da smo daleč od tega in mislim, da se stvari ne razvijajo dobro. Kaj ti vemo, da zakaj sta kultura in pa ustvarjalne dejavnosti tako uh, pomembni. in proračun za leto 2014 je še nižji od proračuna za 2013. Potem ste omenili program Evropa za državljane. Tukaj imamo 23 odstotkov sredstev manj. To je spet popolnoma proti političnim ciljem in pa proti obljubam. Zato postavljam vprašanje. Začeli se bomo boriti za proračun za 2014. Zato me zanima, ali je litovsko predsedstvo pripravljeno podpreti proračun za ta področja, da bi zajeli določene prednostne naloge in izpolnili tisto, kar je bilo obljubljeno na politični ravni, ko gre za kulturo in pa Evrope. Evropo za državljane. Hvala lepa, gospod Boric. To e, doskonale predstavljanje. E, ja bardzo trzymam kciuki za prezydencję e, za prezydencję. Hvala lepa za to odlično predstavitev. Sem podpornik litovskega predsedstva in e, držim vam pesti za čim bolj uspešno predsedovanje. Več stoletij smo bili skupaj ena večjih moči v Evropi. Zato bi želel, da bo vaše predsedovanje uspešno. Kot veste, Evropski parlament je zauzel stališče glede izključevanja audiovizualnega sektorja in pa kulture iz pogajanj ZDA. Vendar pa, ministre, pozivam, da se zagotovi izključitev teh dveh sektorjev iz pogajanj ZDA. Želimo zaščititi kulturo pred tem toboganom ameriške kulture in ogromnim vplivom, ki ga ima ameriška kultura. Želil bi, da nam minister zagotovi, da bo poskrbljeno za ta cilj. Ko gre za program Evropa za državljane, te programe bi morali sprožiti čim prej. Na ravni držav članic jih je treba dobro promovirati. in eh, s prispevki vseh držav članic, kajti imamo dokaj nizek odstotek sredstev iz proračuna. Tudi nas zanima promocija tega področja, zlasti v državah uh, južne, srednje in shodne Evrope. Glede audiovizualnega sektorja bi ministra pozval, da pospeši digitalizacijo digitalizacijo kinov v Evropi. Analogna era se končuje, vstopamo v digitalno. 50 odstotkov kinematografov še vedno ni digitaliziranih in eh, če ne bodo pospešili razvoja, jih bo treba zapreti. Zanima me, kako boste delovali na tem področju. Hvala. Uh. Gospod Kavada, hvala, predsednica. Za začetek bi želel povedati, da smo zelo zadovoljni, da se nam je gospod Birutis pridružil v našem odboru in eh, lahko tudi gojimo upanje, da, tem, da boste v tem obdobju krčenja sredstev imeli dovolj energije za zaščito kulturnega sektorja pred tem pomankanjem sredstev. Želel pa bi izkoristiti to priložnost tudi zato, da vam povem tudi v imenu številnih kolegov, da je litovsko predsedstvo za teh šest mesecev zelo prijetno znamenje eh, za vse nas in hkrati je to veliko priznanje za vašo državo, ki je bila vse predolgo pod pritiskom, eh, pod opresijo, pod ehm, prisluškovanjem, pregledovanjem in tako naprej. Tako da gotovo uh, veste, tako vi kot tukaj moj kolega Boris, kaj to pomeni tudi za kulturo. Zato je gotovo bilo kljub tej, um, temu zatiranju eh, treba najti korenine za izvirnost kulture v vaših državah, kar je bilo tudi v vaši državi res Vsekakor pa je kultura vedno tisto področje, ki prvo trpi zaradi krčenja sredstev. To je klasično področje, na katerem se kaže povprečnost ljudi in zgodovina se tukaj vedno ponavlja. In zato upamo, da boste lahko kljub temu sistemu, v katerega ste upeti, lahko eh, res delovali v prid vseh sredstev, ki jih kultura potrebuje, tako prihodnje leto, kot vsa leta zatem. Vsekakor podpiram vse, kar je povedala naša kolegica Trüperjeva in eh, naš kolega in prijatelj Boris o teh točkah, pri katerih je potrebna velika previdnost, zlasti za področje kulture in posodobitve audiovizualnega sektorja. Glede slednjega bi vam želel podati tri točke, pri katerih je potrebna velika previdnost in pozornost. Prvič, treba je res skrbeti za neodvisnost medijev in tudi opomniti države, ki tega eh, niso sposobne početi, da jih je treba res eh, vzeti eh, pod drobnogled. Tukaj želim spomniti predvsem na nekatere države v vaši bližini južneje od vas, ki so se lotile precej čavezovskih prijemov. Druga stvar, eh, ki je pomembna, je skrb za zagotavljanje ravnovesja med eh, javnim in zasebnim audiovizualnim sektorjem, torej tistim, ki po eni strani uboga navodila Eh, zasebnega sektorja in zasebnih ponudnikov in na drugi strani tistih, ki zagotavljajo javne storitve. In tretjič, kar je zelo pomembno, mobilizacija sredstev za audiovizualni sektor glede na specifiko njegovih vsebin, še zlasti na digitalnem področju, ki je v Evropi še vedno šipka točka. Tukaj mislim predvsem na digitalno televizijo. Tako, to so točke, eh, na katere sem želil opozoriti. Hvala lepa. Sančes Šmit. Hvala lepa, Mariteres Sančes Šmit. Hvala, eh, gospa predsednica, gospod ministr. Ehm, z velikim zanimanjem sem vam prisluhnila danes in ehm, v veliki meri se strinjam z vami. Odkar je Litva prevzela predsedovanje, poudarjate, da je pomembno sodelovati z državami članicami, zato da bomo izboljšali konkurenčnost, možnosti za zaposlovanje in eh, gospodarsko situacijo, tako da se Litva zauzema tudi poleg tega za odprto Evropo, kar je zelo dobro. Vendar pa, gospod minister, upamo, da boste enako delovali tudi na področju kulturne Evrope. Eh, verjetno poznate moje nedavno poročilo o spodbujanju ustvarjalnega in kulturnega sektorja. To so sektorji, ki eh, veliko ponujajo na evropskem in mednarodnem področju. Kar pa zadeva BDP, ki je za nje namenjen, je ta okrog 6 do 7 odstotkov in kar zadeva delovna mesta, je ta sektor tudi tisti sektor, na katerem se pojavljajo možnosti za mlade v prihodnje. Zato je treba mlade že od najzgodnejših let spodbujati k dejavnosti na tem področju, zato da se bodo zavedali pomena, ki ga ima kultura v evropskem prostoru. Vrednost kulture znotraj gospodarstva v Evropi mora biti prepoznana in priznana. In zato gotovo nisem prva, ki eh, opozarjam na to, da to kaže na začetek novega obdobja ehm, evropskega gospodarstva eh, in tudi proračuna. Eh, strinjam se tudi z gospodom Kavadajem in drugimi. Številni se ne strinjamo s proračunskim dogovorom, ki je bil sklenjen meseca junija. Eh, mobilnost, eh, davčno področje, eh, prepoznavnost, vse to je vezano tudi z razpoložljivimi sredstvi in zanima me, ali ste že kaj razmislili o tem, kakšno bo vaše stališče glede tega na to regionalni razvoj. In, uredbe, ki se pripravljajo v zvezi z uresničevanjem in izvajanjem strukturnih skladov v prihodnje. Mi bi želeli, da bi kultura bila upravičena do sredstev iz teh skladov in da bi se za to zares zauzemali. Hvala lepa. Merci. So thank you, Chair. First of all, I would like to say. Hvala, predsedujoča. Najprej bi pozdravil ministra v zadnjem zakonodajnem obdobju. Smo sodelovali, dobro sodelovali in zdaj ste v novem položaju, upam, da bomo še naprej dobro sodelovali. Dobro vas je videti tukaj. Prepričan, prepričan sem, da boste uspešni. Hvala lepa tudi za odlično predstavitev. Kolegi so že postavili predvsej dobrih vprašanj, tako da se bom trenutno sredotočil samo na eno vprašanje. Seveda, zadeva program Evropa za državljane, kot veste, sem poročevala za ta program. Zelo me skrbi, kar se dogaja v tem programu. Veste, da je bil proračun zanj precej zmanjšal. 229 milijonov evrov je bilo predvidenih, zdaj pa je končni znesek samo 660 in to je zaskrbljujoče. Tako da upam, da bomo lahko še kaj postorili glede tega programa v naslednjih šestih mesecih. Če sem prav razumel, glede tega programa, se vsi strinjamo, da je to zgodba o uspehu, strinjamo se, da je ta program potreben, ampak zdaj so proračunska sredstva preniska, da bi stvari ustrezno izvajali. Upam, da bomo imeli možnost razpravljati o tem programu in najti rešitve. Želimo ga rešiti. Upam, da bomo našli rešitev, kako eh, rešiti program. Toliko za enkrat z moje strani. Vesel sem, da vas vidim med nami in veselim se že vnaprej dobrega sodelovanja med vašim predsedovanjem. Hvala lepa. Kolega Migalski. Ja, može razpočno od sprostovanja tega, co povedal Hanuta Kula. Bo Hanuta Kula povedal, že je... E, Gospod Takula je rekel, Da je ponižni član tega odbora, mislim, da je preveč skromen, kaj ti gre za člana, ki je izredno pre, prepoznaven. Hvala, minister, za vašo predstavitev. Glede specifičnih podrobnosti sem našel kar nekaj stvari v vašem govoru, ki bi jih podprl držal bom pesti tudi za uspešnost vašega predsedovanja. Zelo pomembno področje v okviru tega odbora je vračanje dragocenih objektov, ki so bili nezakoniti odnešeni iz posameznih držav članic. Dejstvo je, da bomo imeli v Vilni med litovskim predsedovanje vrh vzhodnega partnerstva in to je za nas zelo pomembno. Vi ste med državami, ki so specializirane za to področje. Imate znanje, imate izkušnje in eh, poznate vzhodno razsežnost Evropske unije. Sodelujete uh, z državami vzhodnega partnerstva in imate izkušnje iz prve roke. Ne bodite samo dober študent, bodite tudi dober učitelj, kajti kar nekaj pristojnosti imate na tem področju. In vzhodna razsežnost je področje, kjer imate veliko izkušenj. Torej, ne, pozabiti, ne pozabite na vzhodno razsežnost Evropske unije. Gospa Kosta. Hvala lepa. Gospod minister, zelo pozorno sem prisluhnila vaši zanimivi predstavitvi in želim veliko uspeha litovskemu predsedstvu. Eh, upam, da bo zauzemanje za kulturo zaznamovalo celotno vaše predsedovanje in da bo to tudi nakazalo pot za nadaljne delovanje v Evropi. Vsekakor pa se ne morem strinjati z vsemi kolege, ki so spregovorili pred menoj. Kot poročevalka za m, mm, ustvarjalni sektor smo slišali pobudo, ki jo je podala komisija in s katero se je parlament strinjal in sicer, da je treba dati močan signal za povečanje sredstev za kulturo, za raziskovanje ter za uh, um, iz, mobilnost v izobraževanju. Vendar pa je ta signal bil očitno zelo neznaten, sploh glede na znižanje sredstev, uh, za katere se je odločil svet. Uh, in sploh tudi glede razpršenosti teh malo sredstev med različne rubrike. Tako da imamo sedaj kreativno Evropo, za katero je bilo na začetku oznanjeno, da se bodo sredstva povišala za 37 odstotkov, eh, vendar pa eh, nimamo prav veliko upanja za to. Do meseca septembra se bodo morali te stvari doreči. Eh, in seveda napovedano je tudi znižanje sredstev v operativnem delu tega programa. Zato menim, da bi morda s pomočjo vašega predsedstva lahko vsaj za leto 2014 dosegli vsaj nekolikšno povečanje sredstev in zato um, upam, da se boste vi posebej zauzeli. Kar pa zadeva kulturne politike. Uh, um, ta pristop, v katerem se združuje identiteta ter gospodarstvo, se bojim, da uh, smo na poti k schizofreniji v Evropski uniji. Po eni strani imamo zeleno knjigo o uh, kulturni politiki, tudi v pogodbi piše, da je kultura transverzalni sektor, ki posega v vse politike in če si pogledamo sedaj znižanje sredstev, ki je specifično za to področje, moram povdariti, da e, besede kultura v strukturnih skladih sploh ni bilo več in da se je parlament zauzel za to, da se ponovno vanje vključi. In mm, še nekaj, e, ključne dejavnosti za ustvarjalne. E, e, za, ust, za ustvarjalne uh, industrije. Uh, in uh, na tem področju smo uh, opazili, da se je govorilo zgolj o turizmu in o ničemer drugem. In če si kdo to prebere, nekdo, ki ne pozna naše situacije in gleda stvari od zunaj, si bo mislil, da smo v Evropi res znoreli. Uh, Eh, in zato so se tudi nekateri kolegi zauzeli, da smo družboslovne vede in ehm, še druge podobne vede ponovno vključili v področje obravnave znotraj kulture. Tako da res upam, da se bo na področju kulture eh, delalo naprej v tem smislu in računamo na litovsko predsedstvo za podporo, pri tem predvsem pa za podporo pri zauzemanju za več sredstev za to področje v letu 2014. Uh, thanks, uh, Hvala predsedujoča. Najprej naj povem, da sem zelo zadovoljen, da imamo uh, litovsko predsedstvo. Uh, prejšnji teden v Štrasburgu je bil zgodovinskega pomena. Uh, Litva je prevzela predsedovanje EU, Hrvaška se je. Uh, pridružila Evropski uniji in Latvija je stopila v euroobmočje. Mislim, da je Rusija to zelo budno spremljala. Torej, kolegom čestitam in vam želim vse najboljše. Eh, spoštovana predsedujoča, eh, to, kar ste povedali, je zelo pomembno, kajti šestmesečno obdobje eh, res pokriva poletne počitnice in božične počitnice in kolega minister je to dejansko tudi vključil v realistično načrtovanje dela. Torej, realistični moramo biti, ne moremo uh, spremeniti radikalno situacije, ne moremo primankljaje spremeniti v velike dobičke, uh, moramo ostati realistični. Uh, program je zelo zanimiv in če bomo to dosegli, bo to velik uspeh. Uh, Še eno vprašanje imam. Govorili ste o trojki predsedstev, se pravi vašo, grško in pa irsko. Zanima me, kakšna je kontinuiteta med irskim in vašim predsedovanjem. Ali je to uradno ali neuradno sodelovanje? Hvala lepa za odgovor. Vielen Dank Hvala, še Sabine Ferhajn. Hvala, gospa predsedojoča, gospod minister, hvala lepa za zanimivo predstavitev in za jasno pozicioniranje našega interesa za kulturo. Dve pod vprašanje imam. Eh, govorili ste o poročilu Petre Kamarevert, gre za Connected TV. V naslednji polovici leta se bomo ukvarjali z nadaljevanjem poročila o konvergentnih medijih. To ima še širši spektr kot Connected TV. Gre za zeleno knjigo komisije. Zanima nas, kako ocenjujete stanje ali bomo z obstoječim svežnjem na področju audiovizualnih medijev, e-poslovanja in podobno lahko nadaljevali ali ga bo treba morda predelati. Potem pa bi se dotaknila še ene teme, o kateri je govoril že kolega, gre za Evropa za državljane. V središču pozornosti je za me eno vprašanje. Doslej smo imeli možnost za majhne projekte, tudi ti so lahko dobili sredstva. In to neposredno in to gotovo je zelo dragoceno, da lahko prenašamo vrednost Evrope na državljane. Če želite spodbujati tako mrežje, eh, potem ne zadošča, če imamo samo velike, izredno vidne projekte. Mi bi želeli podpreti tudi manjše projekte, eh, želeli bi jim omogočiti možnost v prihodnosti. Hvala Sabine, še enkrat gospa Benera Prtu hvala gospa predsednica ehm, želim izreči dobrodošlico litovskemu ministru in glede pomena proračuna bi želela kot moji kolegi povedati podobno res ni dober signal to da kultura ni primerno ovrednotena in ni ovrednotena v skladu z našimi ambicijami in mislim da je pomembno da se res poda signal, da je kultura lahko tudi nek gospodarski vzvod, ki lahko prispeva k ustvarjanju novih delovnih mest in da ni to zgolj nekaj pristranskega. Kar se pa tiče izzivov na področju digitalizacije audiovizualnih in kinematografskih del, bi želela poudariti tudi to, da je treba neodvisni kinematografiji ter poskusni kinematografiji dati možnosti za um, ulaganja v digitalizacijo svojih del. Zato potrebujejo našo podporo. Omenili ste, gospod minister, uh, Eh, vračanje premoženja v izvorne države. Zanima me, kako gledate na to, saj gre to seveda v obe smeri. Po eni strani gre za možnost za določene evropske države, da dobijo nazaj premoženje pač, eh, oziroma dediščino, ki se nahaja v drugih državah eh, in eh, obratno. In zanima me, kakšna je vaša strategija za to področje. Pa še zadnje vprašanje zadeva program Europeana. Ne vem, če ta spada v področje vaše pristojnosti. Zanima me, kako gledate na ta projekt digitalizacije knjig na evropski ravni in če ste zadovoljni z delovanjem Europeane ter kako nameravate na nek način spodbuditi in omogočiti, da bi evropejana postala res pravo orodje za vse evropejce. Hvala lepa. Še tri pripombe z moje strani. Kolege bi prosila, da ne govorijo vedno samo o tem, da imamo manj denarja, kajti to ne drži. Imamo več denarja, kot smo ga imeli v zadnjih sedmih letih. Imamo pa manj denarja, kot je predlagala komisija. Zavedati se je treba, da eh, dobimo več kot pri zadnjem programu, ampak to seveda nikoli ne zadošča. Ne moremo vas čas samo podarjati, kako dobimo manj. Kaj ti po eni strani to res ne drži? To je bila ena pripomba. Zdaj pa drugič. Prosila bi vas, da si pogledate instrument, ki filmu izredno škodi, če bo, ga bo komisija izvedla tako, kot to namerava. Že prej smo govorili o izključitvi audiovizualnih področji iz pogajanj ZDA. ugotovili, boste, da se sicer govori, da se v Dublinu izredno trdo pogaja, ampak to je neke vrste vzvišeno stališče, kajti o tem se v Dublinu ne more pogajati. To področje treba izločiti iz pogajanj. Lahko se sicer zgodi, da bo komisija želela govoriti o tem, ampak predtem mora pridobiti soglasje sveta in upam, da je to vsem popolnoma jasno in to bom vedno znova ponavljala. S pomočjo francoske vlade smo uh, dosegli ustrezno rešitev in upam, da to ne bo šlo nič. Zdaj pa dajem besedo ministru, na voljo ima točno sedem minut, da odgovori na vsa vprašanja. Mnoga vprašanja so si bila podobna tako, da mislim, eh, da ni treba iti v take podrobnosti. Visiems už gražius palinkėjimus. Eh, hvala lepa vsem za um, vaše dobre želje in za zelo uh, primerna vprašanja. Poskušal bom na nje odgovoriti na način, ki mi bo omogočil, da to storim v sedmih minutah. Veliko vprašanj ste izrazili in veliko zaskrbljenost v zvezi s proračunom, gospa Trupel, Sakosta, Hanutakula in drugi ste spregovorili o tem vprašanju.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 tu so sredstva res omejena, ampak če govorimo o programu Ustvarjalna Evropa in drugih, pa vidimo, da rezultati niso tako slabi. Če si pogledamo posamezne dele programa, potem bomo videli, da je v nekaterih segmentih eh, sredstev na voljo več, kot smo pričakovali če tudi ne morda toliko, kot bi želeli. V zadnjih letih je bilo veliko govora torej o proračunu, o uporabi strukturnih skladov za kulturo in tako dalje. To so vprašanja, ki so zelo pomembna, ampak ozek pristop kulturi, eh, ki se omejuje samo na umetnost, Eh, kinematografijo eh, in pa eh, gledališče, tudi omejuje proračun zato, ker to seveda ni vse. Moramo spremeniti pristop k kulturi. Kultura je osnova v vseh državah, zato ker kultura so kulturne vrednote, ki obstajajo v državi že tisočletja in to je tudi eh, naša prednost, tudi konkurenčna prednost, kajti lahko sedaj konkuriramo tudi z kulturno ustvarjalnostjo, eh, z kulturo, s tradicijami. Eh, to je naša prednost to je naša prednost, kajti z drugimi gospodarstvi ne moremo tekmovati z um, eh, poceni delovno silo in tako dalje. Torej, še enkrat bi se vam zahvalil eh, za vaš eh, prispevek k študiji, ki je bila prepravljena lani jeseni o strukturnih skladih. To nam je zelo pomagalo, tudi komisiji in svetu. Z komisarjem Johannesom Hanom sem prejšnji teden zelo dolgo govoril o, o porazdelitvi sredstev strukturnih skladov za kulturo. Govoril je o odsotnosti pravne osnove, ampak če razumemo učinek kulture na gospodarske uh, in pa družbene eh, vidike, potem bomo lahko tudi našli ustrezno pravno osnovo in zagotovili ustrezna sredstva iz strukturnih skladov. Strinjam se z vami, moramo eh, trdo delati na tem, da spremenimo ta trend, da spremenimo pristop k kulturi. V času našega predsedovanja se bomo na to osredotočili, osebno si bom za to prizadeval, da se spremeni pristop k kulturi in to se bo tudi odražalo v spremembah v pristopu k financam. Gospod Migalski je govoril o vrnitvi kulturnih objektov, kulturnih predmetov. To je zelo pomembno, ampak govorimo o določenem obdobju, o letu 1993. Pogosto slišamo, slišimo špekulacije eh, tako strani politikov kot eh, s strani eh, javnosti o vseh dragocenih predmetih, ki so bili nezakonito odstranjeni, ampak tu gre za predmete po letu 1993 kar je tu še pomembno, je to, da opredelimo, kaj je kulturni predmet, kaj je kulturni objekt, kdaj se tak predmet lahko eh, prenaša in kdaj ne. V različnih državah članicah imamo različne eh, organe, ki so za to pristojni in zato moramo uskladiti glede tega tudi naš pristop. E, še eno vprašanje bilo postavljeno glede Evropejane. Ta projekt je že v veljavi in najpomembnejše vprašanje danes je povezano s financiranjem e, Evropejane z instrumentom za povezovanje Evrope. Želel bi vam povedati, da je litovsko predsedstvo to dalo na agendo delovne skupine in delovna skupina za audiovizualne vprašanja je o tem razpravljala prejšnji ponedeljek in upam, da eh, bomo tu tudi lahko združili stališča glede tega, da mora Evropejana eh, pridobiti sredstva iz inštrumenta za povezovanje Evrope. Na to je bilo še vprašanje v zvezi z Connected TV. Glede tega bi želel povedati, da si prizadevamo in se osredotočamo na eh, to prenašanje kot tehnološko možnost in tudi za prenašanje vsebin preko interneta. Če bi želeli podrobno razpravljati o teh vprašanjih, bi se morali spomniti na vrsto vidikov. Eh, akteri na trgu bi morali uporabiti instrumente skupnega trga za razširitev ponudbe in pa storitev, ampak istočasno se moramo tudi uh, vprašati, katere so tiste vrednote, ki jih želimo zaščititi, če govorimo naprimer o prostotrgovinskem sporazumu z druženimi državami, se pa vsem strinjam s tem, da bi morali braniti evropsko našo torej identiteto in da moramo temu posvetiti precejšno pozornost. Kaj ti poseg drugih kultur v evropsko kulturo, ki se je razvijala tisočletja, je predvsej eh, nevarna stvar, zato ker to lahko tudi spremeni naše vrednote in moramo razmišljati o tem, kako bomo okrepili našo prihodnost. Nimam eh, časa, da bi podrobno odgovoril na vsa vprašanja, ampak eh, vse vaše predloge sem si zapisal in poskusil bom zagotoviti, da bomo glas evropskega parlamenta slišali na vseh inštitucijah. Eh, Hvala lepa. Prosila bi polsko kabino, da ostane tukaj, ker ti imamo polskega kolega, ki sicer ne razume drugih jezikov. Tako da vas prosim, da ostanete tukaj. Sicer moram vse čas gledati proti vam, eh, postanem nervozna, eh, Kolegi vas potrebujejo, tudi gospod Migalski vas potrebuje. Čisto žična postanem, ne morem poslušati. Vščas preverjam, ali ste tam ali ne. Zahvaljujem se ministru, ki seveda ni mogel odgovoriti na vse vprašanja, ampak videla sem, da si je vse zapisal. Vzemite si s seboj vsa ta sporočila. upoštevajte tudi potrebno prožnost glede sporočuma, mogoče nam pa še pridete prav. Eh, se vidimo spet eh, najkasneje oktobra. la jeune femme en face de moi. Aïe, aïe, aïe. Can you please ask the other minister to come in? Mlada dama tu nasproti, ali lahko prosim naslednjega ministra povabite v dvorano? Ah, to je že stekel, ja.

Nobenega polskega kolega več ne vidim tukaj, prej sem se pa borila za nje. Kam so zginili, je Migalski še tukaj? So, problem... Če sem ustvarila težave za vas zaradi polskega jezika, kolego več ni tukaj, torej če želite iti, Ma. lahko greste. Uh, Čujem se, nisem hotela povzročiti zmede. Ampak ti naši kolegi so včasih malce čudni. We... Izobraževanje in znanost. Prisluhnili bomo ministru. Vemo, da ne gre samo za program Erasmus, ki ga moramo končati v okviru dobrega trialoga. Premisliti je treba tudi o izobraževanju Rethinking Education s kolegom Lovansom. Vemo pa, da imamo tudi nove tehnologije, nove vere. Mislim, da tudi to eh, pokrivate vi, kolega. Tako da želimo biti na vaši strani in upam, da boste lahko pomagali našim kolegom pri njihovem delu. Zdaj vam dajem besedo, da nam predstavite svoje načrte za naslednje štiri mesece. Uh. Uh, uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani člani parlamenta. Najprej bi se vam želel zahvaliti za priložnost, da predstavim prednostne naloge našega predsedovanja za pred odborom uh, za kulturo. To, Predstavitev je za nas privilegij, je tudi izziv in želel bi se zahvaliti tudi kolegom v trojki, torej irskemu predsedstvu in grškemu predsedstvu. Eh, in eh, predvsem bi želel čestitati irskim kolegam za zelo uspešno predsedovanje. Želel bi začeti to predstavitev z vprašanjem, ki nas je zaposlovalo zadnje leto in pol. Glede tega smo se strinjali tudi prejšnji teden pod irskim predsedstvom in sicer gre za Erasmus. Če bo preprostojo za vse, potem bom govoril angliško. Želel bi se zahvaliti vsem članom odbora za kulturo in zlasti vam, gospa predsedujoča, za vaš konstruktiven pristop in dobro voljo pri iskanju najbolj ustreznih rešitev za to, da zagotovimo, da bo ta program eh, čim bolj um, uspešno uresničen. Ta napredek pri tem programu smo lahko dosegli samo zato, ker smo delali v resnično zelo pozitivnem in eh, konstruktivnem vzdušju torej, v katerem so po, potekala pogajanja eh, in pa tudi eh, zaradi zelo podrobno pripravljenega dela irskega predsedstva. Eh, dejansko je namestnik veleposlanika to opisal kot model dobrih medinstitucionalnih odnosov. Sedaj je vloga litovskega predsedstva, eh, da eh, pripravi implementacijo tega programa Erasmus, zato da lahko dejansko stopi v veljavo in je uresničen začetkom drugega leta. Bomo razpravljali eh, tudi o vseh teh vprašanjih in tudi z vzhodnim partnerstvom, na eh, konferenci, eh, ki bo kmalo organizirana na to temo. Eh, Če tudi proračun še ni potrjen, smo lahko že zelo zadovoljni, kaj ti končne številke bodo v realnih okvirih predstavljali precej velik porast sredstev in glede na sedanjo zelo eh, težko gospodarsko situacijo je to še posebej pomembno. Ko govorimo o izobraževanju eh, in usposabljanju, moramo vsem zagotoviti kakovostno izobraževanje na vseh ravneh in pa tudi poklicno izobraževanje na vseh ravneh glede na to, da imamo v Evropski uniji eh, razlike med veščinami, razlike tudi med rezultati izobraževalnih sistemov in univerzitetnih sistemov po eni strani, po drugi strani pa zahteve platform za inovacije in za raziskave, moramo zagotoviti bolj kakovostno in učinkovito izobraževanje. To je naša glavna prednostna nalog. In zato bo za nas kakovost in učinkovitost na eh, področju izobraževanja in usposabljanja za nas prednostna naloga v času predsedovanja. Druge prednostne naloge bodo naslednje. Um, internacionalizacija, globalizacija visokega izobraževanja, um, leadership, um, spodbujanje odprtosti VT sistema uh, in pa tudi um, odprti veri izobraževanja in pa digitalno izobraževanje mednarodni vidiki, globalizacija, to so ključni, eh, ključne teme trenutno in eh, znotraj tega poskušamo eh, povezati inštitucije visokega izobraževanja med seboj in s tem zagotoviti boljšo kakovost in učinkovitost. Lahko rečem, da imajo evropske inštitucije za visoko izobraževanje dobre rezultate in da so uh, sodelovanja na evropski ravni in nacionalni ravni zelo uspešna. Zato je pomembno, da je glavna komponenta uh, vsakega, vsake strategije globalizacije tudi to povezovanje med inštitucijami, ne samo znotraj Evropske unije, ampak tudi s sosednjimi državami in državami vzhodnega partnerstva. To bo še uh, dodalo novo razsežnost in pa tudi boljšo um, prepoznavnost eh, tega uh, programa. Prav tako pa bo to tudi spodbudilo bolj dejavno ulogo univerz in pa prenos znanja. Pomembno je to tudi v okviru mobilnosti študentov in pa mednarodnega sodelovanja med univerzami v okviru novih eh, regionalnih hubov in pa uh, um, torej teh vozlišč, ki uh, se ustvarjajo. Pomembno je, da ob tem zagotovimo tudi kulturno in pa jezikovno raznolikost univerz. V prihodnih mesecih bomo uh, še posebej. Um, podrobno pogledali vsa vprašanja, ki se navezujejo na uh, sporočilo komisije o um, mednarodnih vizikih globalizacije visokega izobraževanja. Um, Eh, septembra bomo imeli konferenco v Vilnusu in na to bomo tudi o tem razpravljali na vrhu novembra. Eh, drugo, kar je pomembno, je vprašanje vodenja na področju izobraževanja in tu eh, smo tudi govorili o modernizaciji sistema, o tem je govoril Laslo Tokes in eh, zanimalo bi me tudi, če bi o tem lahko kaj več slišali danes. Torej, eh, toliko eh, v oklepajih, sedaj pa nazaj na vprašanje vodenje. Vemo, da je učinkovito vodenje mm, izobraževalnih inštitucij pomembno za zagotavljanje kakovosti in učinkovitosti. Na ravni sveta moram reči, da ni bilo nikoli specifičnih pobud na to temo. In zato bo to prvič, da bomo o tej temi razpravljali v okviru sveta. Torej, vodenje šol je ključen faktor pri oblikovanju izobraževalnega eh, okolja in pa za eh, spodbujanje učencev, dijakov, staršev in pa eh, tudi zaposlenih. Pomembno je vedeti, da vodenje, kakovost vodenja Eh, predstavlja 30 odstotkov variacije v kakovosti eh, šol in zato je to res ključno. Ključno je, da se lahko zagotovi eh, tistim, ki vodijo šole, da to storijo kar se da dobro in da so zato tudi primerno usposobljeni in da se jih pri tem spodbuja. To je nekaj vprašanj, o katerih bomo go razpravljali na konferenci v Vilnusu, e, ki bo osredotočena na e, vodenje in pa e, zagotavljanje kakovosti in učinkovitosti v visokem šolstvu oziroma v izobraževanju in pa usposabljanju. In rezultati te konference bodo tudi del razprav na svetu novembra. Tretje Tretja naloga se nanaša na eh, večjo odprtost eh, pri um, poklicnem izobraževanju in usposabljanju. To mora biti odprto ne samo za mlade, temveč za kogarkoli, v kateremkoli trenutku v, na življenjski poti. Torej, tu je treba zagotoviti kakovost, eh, zato da bomo lahko ustvarili nova delovna mesta in pri tem mora Evropska unija eh, tudi narediti svoje, zato bo eh, predsedstvo naredilo, kar je potrebno za to, da bomo zagotovili ustrezne veščine na trgu dela. Poskušali bomo uh, povezati tudi sodelovanje med eh, poklicnim svetom, med trgom dela in pa eh, izobraževanjem eh, in to tudi. To je tudi del prednedavni podpisan deklaracije o Evropskih zavezah za vanjstvo. Na koncu bi želel omeniti še nov inštrument za učenje, ki je vedno bolj priljubljen, ki pa še vedno pušča odprt odprta vprašanja in sicer gre za um, odprte, um, odprte uh, module izobraževanja uh, na spletu. Augusta 2012, štiri uh, mesece potem, ko je uh, podjetje, ki nudi uh, to vrstno izobraževanje, uh, zabeležilo. Uh, milijon študentov iz 200 držav in uh, ta eh, popularnost eh, digitalnega izobraževanja, ki je povezana tudi z eh, interesom univerz po Evropi, kaže vpliv tega novega modela. Eh, to so zelo eh, pomembne teme, torej ne samo za raziskovalce in za izobraževalni sektor, ampak tudi za politiko. Eh, ti odprti viri imajo zelo veliko ponujajo zelo veliko možnosti, lahko omogočajo boljši, večji dostop do izobraževanja, omogoča tudi ustvarjanje virtualnih um, skupnosti izobraževanja uh, in naj povem, da je to tudi eden, ena izmed eh, prednostnih nalog za naš, naše predsedovanje. To uh, omogoča tudi uh, uvedbo novih metodologij, lahko izboljša kakovost. Uh, izobraževanja, zato ker, so, eh, ker je pristop bolj individualen, bolj eh, prilagojen eh, posameznikovim zahtevam in tako dalje. Seveda pa to predstavlja tudi zelo veliko izzivov. Tako imenovani tradicionalisti se bojijo, da bo digitalno izobraževanje nadomestilo učitelje in da bo to tudi vodilo v situacijo, kjer bo eh, vse življensko izobraževanje privilegij, ki bo omejen samo na nekatere. Res je, da se ta oblika izobraževanja zelo eh, hitro razvija in zato je pomembno, da razpravljamo o tem, eh, kakšni so potencijali tega, te oblike izobraževanja. Mislim, da je čas, da ministri za izobraževanje Evropske unije Eh, razpravljalo o izzivih, ki jih bodo ti odprti veri izobraževanja eh, prinesli. Eh, novembra je komisija predstavila novo pobudo Opening Up Education, ki bo uresničena oziroma lansirana sredi leta 2013 in naše predsedstvo bo mm, to tudi upoštevalo pri organiziranju eh, zelo eh, pomembne politične razprave na to temo in mislim, da bo to tudi um, usmerilo razpravo eh, naših ministrov, kar je zelo pomembno. Gospa predsedujoča, spoštovani eh, člani odbora, eh, to so teme in izzivi na področju izobraževanja, kjer bi želel spodbujati zelo dejavno razpravo v prihodnih šestih mesecih. Želel bi dodati še to, da je implementacija tega programa tudi eden izmed splošnih načelo, načel uh, um, litovskega predsedstva, se pravi uh, zanesljiva in pa odprta Evropa. Hvala lepa uh, za vašo pozornost. Vaše mnenje je zame zelo pomembno. Sem vam na voljo za vprašanja in kot rečeno, vaše vprašanja bom tudi posredoval uh, na vse vsa srečanja in konference, ki jih bomo imeli v času našega predsedovanja. Hvala. Uh, Hvala, minister. Imam eh, problem. Ne vem, eh, če ga ne boste imeli tudi mi. Zelo veliko ste pojasnili o tako imenovanem MOOC-u, se pravi Massive Open Online Courses. Nam lahko pojasnite, kaj to je? O tem nikoli nismo imeli razprave, sedaj ste to omenili večkrat. Mi lahko poveste, odkot bo prišel denar za to? Kaj to pomeni? mok, kaj je to mobility, online, kaj to pomeni. Eh, mi lahko poveste, kaj to je, ker ko gledam okoli, mislim, da so vsi kolegi prav tako izgubljeni kot jaz. Lepo prosim, pojasnite. Hvala lepa, predsedujoča. Seveda je to nova stvar, kot sem tudi pojasnil v poročilu oziroma v predstavitvi, torej to je, to je nova stvar. Uh, uh, muksi, uh, novi izobraževalni uh, viri, prihajajo iz um, Amerike, pa tudi iz Šangaja, torej tu sodelujejo Stanford Univerza, Edinburgh University v Angliji, torej in vse te izobraževalne ustanove imajo zelo veliko uh, predavanj, uh, ki so na voljo na internetu. Torej, to so predavanja najboljših profesorjev, ki so na voljo vsem. Ampak težava, ki jo imamo tu, je, kako to prenesemo v formalno izobraževalno izkušnjo, ki jo imajo um, študenti. Se pravi, kako lahko to znanje, ki je na ta način pridobljeno, dejansko prenesemo v prakso. Torej, naša razprava v svetu bo, kako najti način, kako prenesti to neformalno izobraževanje na teh platformah na formalno raven, se pravi v obliki eh, točk eh, priznanih eh, predavanj, priznanih um, predmetov in tako dalje. Zadnje vprašanje pa je, kako zagotovimo kakovost eh, izobraževanja, kajti na drugi strani eh, računalnik ne more eh, povedati, kaj veste in česa ne. To je problem, ampak začeli bomo z uradno razpravo o tem. Ampak ali lahko poveste, kaj pomeni MOOC? Massive Open Online Courses. Massive, massive masovno. E, ne sliši se dobro, ampak dobro. Res je, ne sliši se dobro. No, bom nadaljevala v nemščini. E, no, študij nadaljavo je vedno obstajal. Ampak to je bilo v okviru obstoječe ponudbe in. In. Eh, zato se nismo mučili s tem, ali je nekaj priznano ali ne. Šlo je za študije nadaljavo, ki so jih ponujale univerze. Zdaj pa imamo azijsko, ameriško, karibsko varianto, komično. To pa nima nič praviti z Erasmus. No, če delate v okviru tega sistema, morate najti načine, kako priznati te kvalifikacije, tako da mladi na koncu ne bodo praznih rok. Imate prav, da se ukvarjate s tem. No, ampak naj rečem, le to, to ni naša naloga, to nima nič praviti z nami, sicer se mi s tem nikoli ne bi ukvarjali. O tem smo danes prvič slišali in pred vašim predsedovanjem to še ni bila tema, ki bi obravnavali. Mi se bomo ukvarjali z vprašanjem Erasmus. O tem smo se že prej, za drugo temo pa nismo še nikoli slišali. Torej, nikoli ne znamo dovolj, veliko stvari je še skritih, neznanih, žal je tako. Sveda vi ne morete nič storiti za to. Sanče, prosim. Merci, euh, hvala, gospa predsednica. Gospod minister, hvala za vaš prispevek saj eh, je izobraževanje ena najodločilnejših panok za prihodnost Evropske unije in zato bi se želela dotakniti nekaterih točk ki ste jih omenili um, tudi k mobilnosti in programu Erasmus. Želela bi povedati že kot um, učiteljica, kako zelo pomemben je boj proti osipu v šolah in kako zelo pomemben je razvoj poklicnega izobraževanja, kar ste tudi omenili. Uh, To tako potom izobraževanja kot potom e, diplom visokega študija Eh, vsekakor eh, je to zelo pomembno na ravni visokošolskega študija. To zelo močno vpliva na razvoj intelektualnega potencijala. V evropskem čezmejnem prostoru prehajajo ideje, finance. Um, znanje, eh, vse to tudi s pomočjo tehnologije, ki jo imamo na voljo in to daje nov zagon eh, tudi področju izobraževanja. In zato moramo naše državljane primerno pripraviti na to novo raven izobraževanja v Evropski uniji, ki se pripravlja. Uh, Eh, ravno tako je pomembno izobraževanje in vzgajanje mladih že od najmlajših let naprej. Uh, Vzgajati jih je treba za kulturo, za okoljska vprašanja, za trajnostni razvoj, za uh, vprašanja povezana s socialnim vključevanjem. V to moramo uložiti vsa sredstva, ki jih imamo in ki jih bomo imeli na voljo. Upam, da boste vse te vidike upoštevali tudi pri delu litovskega predsedstva. Hvala. hvala za besedo gospa predsedujoča spoštovani gospod minister tudi jaz sem zadovoljen z vašim prikazom eh, prioritet predsedovanja vidim da bo izobraževanje v dobrih rokah v tem pol letu eh, kar se tiče sveta eh, pa vendarle bi vas vprašal za vaše mnenje o tem o enem problemu ki ga imamo v evropski uniji na področju izobraževanja Eh, vidimo da je vse več mladih brez službe kar nekaj milijonov jih je eh, tudi takih ki imajo izobrazbo na drugi strani pa je nekaj milijonov dva milijona delovnih mest eh, ki pa so prazna ki pa jih s profili ne znamo zapolniti tako da je nastal velik prepad med produkcijo šolskega sistema edukacije in pa potrebami družbe oziroma gospodarstva. evropska unija se je vključila z mnogimi programi skuša preseči eh, ta prepad eh, eh, pa vendar smo vsi skupaj z državami članicami premalo uspešni. kaj bi bilo potrebno narediti? ravnokar smo začeli razmišljati ali pa ponovno razmišljati o reformi šolskega sistema. evropske države morajo nujno spremeniti filozofijo srednjega izobraževanja poklicnega izobraževanja in usposabljanja kjer mora biti veliko več učenja eh, v delovni praksi v podjetjih in pa tudi filozofijo visokošolskega izobraževanja kjer še vedno prevladuje paradigma stare Humboldtove univerze. Mi potrebujemo nujno odprto, fleksibilno univerzo, tako imenovano tretjo misijo, tretjo generacijo univerz, ki bodo veliko bolj vpete v družbo bolj odprte eh, kjer bodo sposobne hitro reagirati na potrebe gospodarstva in pa družbe. torej eh, prav tako moramo narediti veliko bolj atraktivne poklicne, poklice s področja naravoslovja matematike tehnologije in tako naprej. približno vemo kaj, je bilo, kaj bi bilo potrebno storiti ne? v praksi pa ker seveda evropske inštitucije ne svet ne evropska komisija niti parlament nimamo neposrednih ingerenc nad eh, reformami v državah članicah v praksi pa je to veliko težje implementirati to kar eh, pride iz bruslja kot priporočilo. kaj menite kaj bi po vašem mnenju bilo potrebno storiti da bi se ta prepad čim prej presegel? Eh, eh. Hvala lepa, gospod minister, pozdravljeni. Želim vam čim več uspeha med predsedovanjem. Vaš uvodni nagovor se mi je zdel zelo zanimiv, poln izzivov. za poslanca. Je zelo zanimivo poslušati o celostnem in sodobnem pristopu. Vsekakor lahko rečem, da se mi zdi vaš pristop zelo sodoben. Trenutno še nimamo pregleda nad temi množičnimi odprtimi spletnimi tečaji. Tega še nismo analizirali, ampak podbiramo te nove trende. Hkrati pa nas tudi nekoliko skrbi, kako je mogoče priznati te množiče, množične odprte spletne tečaje, kajti to je ogromna dodana vrednost za kvalifikacijo mladih poslušal sem vas, ampak že zdaj bi vam rad povedal, da nas nekoliko skrbi, analizirati moramo te nove poti izobraževanja. Zelo zadovoljivo pa je dejstvo, da ste povezali izobraževanje eh, z dejanskim poklicnim življenjem. Zelo pomembno je tudi, da slišimo stvari od ministrov za izobraževanje, da se dejansko odzivajo na vseživljensko izobraževanje. Dejstvo je, da potrebujemo večjo usposobljenost mladih zaposlenih, pa ne samo mladih, tudi starejših. Nekoliko podrobneje pa me zanima, kaj menite o kombiniranju študija in dela, o tem tako imenovanem dvojnem sistemu. O tem smo se v parlamentu že precej pogovarjali in eh, to je precej povezano z vprašanji brezposelnosti mladih. Že prej je kolega povedal, da imamo prazna delovna mesta na določenih področjih, da je treba izboljšati združevanje prioritet v naših izobraževalnih sistemu s temi potrebami na ravni EU. Uh, Pomembno pa je, da se na teh področjih tudi ustrezno pripravimo že med samim študijem, eh, tako da ne bomo samo čakali, da nekdo dobi diplomo, potem pa začeli preučevati, kako ga je mogoče vključiti v poklicno življenje. Ženima me vaše mnenje o povedanem. Eh, še enkrat vam želim čim več uspeha med predsedovanjem. Naj ponovim še enkrat, nisem tako vajen to vrstnega pristopa ministra že med prvim uvodnim nagovorom. E, tako da menim, da lahko precej pričakujemo od vašega predsedovanja. Hvala. Hvala vam, kolegica Imenelova. Súhlasím samozrejme s tým, čo povedali všetci moji predrečníci a možno... Hvala lepa za besedo, strinjam se s predhodnimi govorniki. Zanimiva je vaša nova z, e, zamisel o množičnih odprtih spletnih tečajih. Seveda v Evropski uniji imamo odlične profesorje, univerze, izobraževanje na splošno. Ne morem vam govoriti, kaj naj vi storite med vašim predsedovanjem. Mogoče bi bilo dobro, da se osredotočimo na priznavanje eh, diplom eh, znotraj Evropske unije, kot pa na druge oblike študija in izobraževanja, ampak seveda to je odvisno od vas. Všeč mi je, da ste navedli kar nekaj prednostnih nalog. Večina se jih nanaša tudi na moje poročilo, ki se imenuje Ponovni razmislek o izobraževanju. Ampak seveda, pred seboj imate kar precej nalog. Upam, da boste uspešno obvladali celotno delovno breme. Seveda se osredotočate tudi na vzhodno partnerstvo, kar je naravno. Eh, Pomembni so jeziki, pomembno je izboljšanje poklicnega izobraževanja. Zanima me, kakšni so vaši načrti na teh področjih. Če sem prav razumela, ste govorili, da se to nanaša na ministersko zasedanje novembra. Zanima me, če imate še kakšne druge konkretne korake načrtovane na teh področjih? Ali boste organizirali razprave, konference, kakšne druge sestanke? Nisem prepričana, kaj točno načrtujete. Omenili ste eh, novembrski sestanek, ampak poleg tega pa nisem zabeležila nobenih drugih dejavnosti, ki bi jih morda načrtovali. Seveda tega ne postavljam pod vprašaj. Ampak imate prednostne naloge, ki so precej različne in težko jih boste vse obravnavali na enem samem sestanku ministrov za izobraževanje vse sama si to težko predstavljam. Res upam, da boste uspešni. Uh, mislim, da se moramo osredotočiti na področje, ki se lahko kam premaknemo. Zavedam se, da imate tudi uh, načrte glede uh, eh, vajništva, predhodnega usposabljanja, pripravništva to je zanimivo področje tudi za pripravnike v institucijah. Mogoče bi se morali bolj osredotočiti tudi na to. Ampak, kot sem že rekla, želim vam čim več uspeha. Imam tudi nekaj dodatnih komentarjev kot kolega Jorgos, ampak to mogoče kdaj kasneje. Gospa Kamerjevert, hvala lepa. Hvala lepa tudi ministru za predstavitev. osredotočila bi se na dve stvari. V zadnjih tednih se ene vse bolj znova zavedam in tudi vi ste se je dotaknili. Imate krasen cilj strategije Evropske unije do leta 2020, gre za uh, eh, više izobraževanje mladih. Poznam Doris Pak in uh, vedno znova upozarjava na to, da če govorimo o visokošolskem izobraževanju in pa o kvalifikacijah, da tukaj ne gre samo za diplome z univerz. Menim, da moramo v naši družbi spremeniti način razmišljanja oziroma ozaveščenosti. V neki televizijski oddaji sem spremljala stanje v Franciji. Mesar, težko dobi ustrezne vajence, kaj ti ti nimajo ustrezne priznanosti v družbi. Eh, samo po sebi se razume, da je samo univerzitetna diploma dobra diploma. In Tudi kolegi pred mano so to že povedali. Imamo težave s temi obrtniškimi poklici. To pa so poklici, za katere ne potrebujete vedno univerzitetne izobrazbe. In treba je vplivati dejansko tudi na družbo, tudi na našo jezikovno uporabo. Paziti moramo na to, da ko govorimo o kvalificirani izobrazbi in o kvalificiranih diplomah, da nimamo vedno v mislih samo diplome z univerze, lahko gre tudi za klasične obrtne poklice, recimo za peka, sašičarja in podobno. To so dobri poklici, ki jih družba potrebuje in tudi v prihodnosti bomo morali misliti na to. Če potrebujete nekoga, da vam popravi gretje, ne gre za univerzitetno diplomo. Treba se je zavedati, da imamo uh, poklice, ki so poleg tistih, ki jih pridobimo na univerzi, uh, potrebni in morajo biti tudi cenjeni v naši družbi. Upam, da bomo tako v Evropski uniji, v komisiji, pa tudi v parlamentu ustrezno spremenili uh, naš pristop. Potem pa še tale mok, množični odprti spletni tečaji, predtem še nisem slišala za ta pristop. Uh, No, ne morem reči, da takih modelov ne bi smeli vključiti v naše izobraževanje, ampak težko pa bi rekli, da bomo zdaj v Evropi zdaj izvali izobraževanje samo preko e-učenja, kajti za izobraževanje potrebujemo univerze, potrebujemo pa tudi prakso, izmenjavo, izkušen, eh, zamisli, gre za razpravo. In težko si predstavljam, da bi vse skupaj potekalo samo po spletu. Kot je povedala že kolegica, imamo dobre, odlične univerze. Seveda, ameriški profesor je lahko uh, odličen, če predava tudi na nemški univerzi ali pa prek uh, elektronskih medijev. Ampak Tukaj gre seveda tudi za izmenjavo mnen, gre za razpravo in to ne mora potekati samo preko ekrana. Zato bi vas prosil, da še enkrat razmislite o tem, zakaj je to dobro, eh, ali je tukaj smisel, eh, kako bomo to priznali. Ne smemo pa to zamenjevati s tem, da v prihodnosti več ne bomo potrebovali šol, univerzke bomo lahko vse počeli doma iz eh, stanovanja ne bi želela eh, zmaševati pomena našega visokošolskega izobraževanja. Hvala lepa, Hanu Takola, prosim. Ja. Hvala lepa za besedo. Najprej bi se ministru zahvalil za zelo zanimivo predstavitev. Morda bi morali začeti z MOOCs, se pravi z množičnimi odprtimi spletnimi tečaji. Morda ima ta inštrument zelo velik potencial in dobro se mi zdi, da gledamo tudi na nove priložnosti. Ko je govora o izobraževanju v Evropi in to je zelo pomembna tema, zato o tem razpravljamo v tem odboru, je to še vedno del odprte koordinacije, kar pomeni, da so novi sistemi vedno dobrodošli in moramo biti odprti do novosti. Torej nismo proti spremembam, ne upiramo se spremembam, moramo pričakovati, da bo prihodnost drugačna in zlasti na področju izobraževanja, kar me malce skrbi v odnosu do vsega, kar sem že povedal. Vem, da so države članice za to pristojne, imamo odprto koordinacijo na ravni ministrov, ampak to možnost sedaj imamo na trgu in zato potrebujemo bolj tesno sodelovanje na področju izobraževanja v Evropi. Mislim, da ne vemo, zakaj pravzaprav izobražujemo in usposabljamo ljudi. Tisti, ki v Evropi odločajo, se ne zavedajo prav dobro, kakšen svet sploh je in kako zelo se je spremenil v zadnjem desetletju. V Evropi imamo težave, vidimo že rezultate teh sprememb pri družbenem izključevanju in nezaposlenosti mladih. Izobraževanje to igra vlogo, ampak žal za tiste, ki so na poti v izključitev, je zelo, jih je zelo težko privesti nazaj v uh, izobraževanje. In pri tem je treba tudi upoštevati dejstvo, da nekateri podaljšujejo oziroma veliko ljudi podaljšuje študij zato, da se izognijo izključevanju. V eh, času litovskega predsedstva bomo uh, se bomo morali vprašati tudi, zakaj usposabljamo ljudi, zakaj izobražujemo ljudi, kaj potrebujemo, koga potrebujemo, kakšne ljudi potrebujemo. Pri tem je treba upoštevati to, da imajo najbogatejša podjetja na svetu veliko več sredstev kot um, marsikatera država in ta podjetja, te multinacionalke tudi nikomor ne plačujejo eh, davkov in glede na eh, stroške dela v Evropi, Evropa ni konkurenčna. Zato se moramo vprašati, kakšna je dodana vrednost, ki jo lahko nudimo. Inovacije, razvoj, raziskave, naložbe v izobraževanje, usposabljanje. V seveda potrebujemo usposabljanje za celo vrsto eh, reči tudi storitve in tako dalje. Ampak moramo najti nek nov pristop in o tem moramo v Evropi govoriti in to čim prej. Kaj ti imamo obzorja 2020, 30, 50, ampak ali vemo, kako bomo preživeli do leta 2014? To je nujen problem in pri tem bi morali začeti. Torej vprašanja, ki so povezane z muksom in drugimi, eh, to, to je drugo. Seveda potrebujemo povezave, potrebujemo know-how, ehm, vse to drži, ampak eh, morda je to sedaj bolj izmenjava mnen, ki eh, jo je sprožila vaša predstavitev. Ehm, gospod minister zahvaljujem se vam za vse povedano in če lahko bi si dovolil eh, samo podati na svet v luči tega, kar so že povedali kolegi pred menoj, kolega Zver in uh, še drugi kolegi. Sam prihajam iz Italije in sicer iz regije, kjer je brezposelnost mladih izredno visoka. In pri tako visoki brezposelnosti pa vendarle poznamo številne obrtnike, naprimer peke, ki ne najdejo mladih, ki bi bili pripravljeni pridobiti primerno usposobljenost da bi delali v pekarni, naprimer, in da bi tam delali na splošno. Vaših šest mesecev je sicer zelo kratko obdobje, tudi zaradi poletnega eh, premora in potem že božičnih počitnic se v bistvu skrči samo na štiri mesece. In če bi želeli v tem obdobju eh, res vse to zagotoviti, kar ste rekli, tudi eh, univerzitetni študij, ki bi moral biti privlačnejši za mlade in tako naprej, eh, se mi poraja vprašanje, saj imamo v Italiji številne univerzitetno izobražene mlade ljudi, ki pa so na cesti in eh, ki kljub vsem lepim diplomam ne morejo najti službe. In zato me zanima, oziroma menim, da bi vaša vloga kot predsedujoči svetu za področje izobraževanja lahko bila v tem, da bi kot predsedstvo dali močan signal za mlade v Evropi, da bodo vedeli, da eh, brezposelnost z diplomo v žepu eh, še ni tako slabo izhodišče, da se ne bi mogli preusmeriti kam drugam in najti zase priložnosti. Eva Donfon. Hvala lepa. Tudi sama bi imela dve pripombi v smeri gospe Kamarevert in pa še enega kolega. V tem mandatnem obdobju smo zelo veliko govorili o visokih šolah in poslovanju. Ampak mi bi morali govoriti o poslovanju in izobraževanju. Tudi v Nemčiji, v Avstriji imamo to vrstne šole in take poklice. In zakaj imamo manj brezposelnosti? Zato, ker so ljudje, ki pri nas dobijo določeno izobrazbo, priznani. Pri nas eh, ne gledamo čudno na, na peke ali pa klepare, ker pač nimajo visokošolske diplome. Mislim, da je treba spremeniti način razmišljanja v družbi, tako da bomo spoštovali vse te stopnje izobraže, izobrazbe ne more imeti vsak visokošolske izobrazbe. To je problem, ki, je sam, ki ga sama ne razumem in mislim, da moramo delati v tej smeri. Ne gre samo za visokošolsko izobraževanje, temveč za izobraževanje na splošno. Kot je povedala že gospa Kamer Evert, je grozno, da imamo že v posameznih državah toliko uh, težav. Recimo, na Sarškem, težko eh, nek frizer zaposli vajenca, ker je to povezano tudi z davki na francoski strani, tako da si res ne morem predstavljati, zakaj je tako. Skušamo najti izjemo za izobraževanje vajencev in pripravnikov na obmejnih območjih, kajti jezik gotovo znajo ti ljudje. Zdaj pa še Hanom nisem proti novostim. Tole, kar imamo zmok, se sliši, ampak najprej moramo narediti svoje domače naloge. Še bolonski proces nismo speljali do konca, ne popolnje. Zdaj pa že uvajamo neke popolnoma nove module, sej bomo čisto nori na koncu. Biti pa moramo previdni. Ne razumite me narobe, nič nimam proti novostim, ampak držati se moramo določenega okvira, ker če ni tega okvira, ni nobene varnosti, gotovosti za študirajoče. Toliko z moje strani. Gospod minister, mislim, da zdaj je beseda vaša, da odgovorite na vprašanja. Prosim. Uh, uh, uh, Hvala lepa. Koliko časa imam? Sedem minut. Dobro. Hvala lepa. Vaš kolega minister mora oditi ob 15 čez 11. Če boste kratki, bo imel čas še kaj povedati. Dobro, hvala. Eh, bom samo eh, povzel vprašanje, se pravi, eh, gre prvo vprašanje glede MOOC-a. To ni bila naša pobuda, da to začnemo, ampak ker imamo sedaj več kot 800 tisoč študentov, iz Evropske unije, ki so registrirani na teh eh, platformah, se mora Evropska unija nekako na to odzvati. Vsaj začeti moramo z razpravo o tem, kaj smo pripravljeni narediti. Seveda to ne bo eh, formalizirano niti na platformi, niti eh, v odločitvah. To je politična razprava, torej v katero smer naj gremo. Torej, to se povsem sklada s tem, kar ste sami predlagali in pripominjali. Drugo vprašanja, ki ste jih praktično vsi postavili in ki jih postavljajo poslanci parlamenta, se navezujejo na povezovanje med izobraževanje, usposabljanje in pa poslovni svet. In ta prenos je eh, zelo ogrožen, ko govorimo o raziskovanju, da imamo naprimer dobre raziskovalce, pa nobene implementacije na to v tehnologiji ali v industriji. Tu imamo podoben eh, problem. Imamo dobre univerze, prestižne univerze, vse v redu, ampak diplomanti teh univerz pa niso ustrezno sprejeti na trgu dela. To pomeni, da ni ustreznega prenosa uh, znanj, ki ga te univerze študentom dajo. V Litvi bomo imeli tri, štiri sestanke, kjer bomo o tem razpravljali in če bomo to uh, uspešno formulirali, bo to lahko tudi del na to sklepov ali odločitev uh, sveta. Torej v prvih dneh eh, predsedovanja uh, Eh, smo zadovoljni s tem, da je bila eh, sprejeta že deklaracija o eh, vajeništvu. Mislim, da je dobro, da še bolj tesno povežemo izobraževanje, zaposlovanje, poslovne sisteme, usposabljanje in tako dalje. Tudi poslovni svet mora povedati, kaj potrebuje od izobraževalnega sistema in izobraževalni sistem se na to mora ustrezno odzvati na potrebe industrije, potrebne, potrebe družbe. Kajti po eni strani imamo eh, veliko brezposelnosti, po drugi strani pa potrebujemo računalničarje, eh, eh, tehnike in tako dalje in mislim, da govorimo isti jezik. Tretjič pa bi se rad zahvalil uh, vsem uh, in uh, ker bi želel pustiti dovolj časa naslednjemu ministru, uh, bom, uh, bom sedaj zaključil. Hvala lepa. Hvala za vaše besede in hvala za solidarnost z vašim ministerskim kolegom. Hvala. Nasvedenje. Naslednji minister, prosim. Where, who is the minister? Huh? We don't know. No, zdaj smo enega ministra brcnili ven, drugi pa še ni prišel, oziroma ministrica. Lady, yeah? Yeah. Yeah. Huh?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 Torej, dober dan, gospa ministrica, gospa Pava Denske, ne, sem prav izgovorila, sem ministrica za socialno varnost in delo. V okviru tega portfelja pokriva tudi mladino, tako da ne bo govorila o socialni varnosti in delu, temveč o delu, o mladini, se pravičujem. Dajem vam besedo, zato ker ste rekli, da se vam mudi. Izvolite. Labą dieną, ačiū gerbiama pirmininkė, gerbiami Europos. Dobro jutro, hvala lepa predsedujoča, spoštovani člani parlamenta, gospe in gospodje. Najprej bi se vam rada zahvalila za to priložnost, da eh, predstavim eh, prednostne naloge eh, litovskega predsedstva na področju mladine. Prepričana sem, da um, se vsi zavedamo pomembne uloge, eh, ki jo igra Evropski parlament, eh, ki predstavlja 500 milijonov evropskih eh, državljanov. Vsak minister, ki prihaja sem, bo iskal konstruktiven, produktiven in vzajemno koristen način sodelovanja v času litovskega predsedovanja. Zelo sem vesela, da uh, imam to priložnost, kot rečeno. Uh, Evropa je uh, zelo uh, hitro starajoč se kontinent in zato je mladina še toliko pomembnejša. Mladina je najpomembnejši faktor za jamčenje trajnostnega razvoja v Evropi. Pri tem je pomembno, da zagotovimo dejavno, aktivno delovanje mladih v družbi in eh, mora jim družba tudi dali priložnost, da eh, se eh, lahko vanjo ustrezno vključijo, da predstavijo svoje ideje in da sodelujejo v obstoječih evropskih programih. Treba se je osredotočiti na mladino v vsakem sektorju in pri vsaki politični odločitvi. Eh, glede na sedanjo finančno in gospodarsko situacijo v Evropi se mladi eh, soočajo z zelo eh, težko situacijo, so še posebej ranljivi, brezposelnost jim onemogoča integracijo v družbo in tudi povečuje tveganje za različne kriminalne dejavnosti in tako dalje zaposlitev eh, jim eh, zagotavlja torej integracijo v družbo, pa tudi eh, ustrezen, ustrezne življenjske pogoje. Zato je pomembno, da ustvarimo boljše pogoje za mlade, da izboljšajo svoje veščine in da tudi bolje izkoristijo obstoječe priložnosti in na ta način postajajo bolj dejavni člani Evropske unije. Mladi so zelo pomemben eh, družbeni eh, vir eh, in tudi način, kako lahko dosežemo družbene cilje. Eh, v luči ciljev Evropa 2020 je pomembno, da eh, govorimo o težavah mladih, ki jih je povzročila gospodarska kriza. Eh, ko pripravljamo ukrepe za mlade, se moramo še posebej posvetiti brezposelnosti in pa podjetništvu. Treba si je prizadevati za spodbujanje inovativnosti in ustvarjalnosti. Prav tako je treba tudi zdravju dobrobiti in pa eh, socialni integraciji posvetiti več eh, pozornosti. Eh, Prizadevamo si za zagotavljanje prihodnosti za vse, za vse mlade v 28 državah članicah, zato da ne bo ta generacija, tako imenovana izgubljena generacija glavna prioriteta za litovsko predsedstvo na eh, področju eh, mladih eh, je družbeno vključenost mladih ljudi in to z, na vse načine, se pravi izobraževanje in tako dalje. Ta skupina, ki je izključena in brezposelna, je najbolj problematična. In Posledice članstva v tej skupini eh, so zelo pomembne in imajo tudi pomemben učinek na družbo in gospodarstvo. Eh, mladi, ki so zunaj izobraževalnih sistemov in zunaj um, trga dela, uh, imajo še manj možnosti uh, za vključitev in lahko trpijo tudi psihološke in uh, fizične uh, zdravstvene težave. Eh, vse to je zelo eh, povezano tudi z njihovim družbenim eh, življenjem, družba jih posledično manj zanima in tako dalje. Če želimo rešiti težave mladih, ki so na ta način izključeni, moramo ponuditi celo vrsto ukrepov, s katerimi lahko omogočimo, da se ti mladi ali zaposlijo ali pa vrnejo v izobraževalni sistem. In zato je treba tem ranljivim skupinam posvetiti še posebno pozornost. Uspešne politike so vedno povezane z inovacijo, z inovativnostjo, oprostite, in zato je zelo pomembno, da se najde nove načine, kako eh, lahko eh, dosežemo te ciljne skupine. Moramo se osredotočati na tiste, ki ne morejo povsem izkoristiti svojih pravic. V času našega predsedovanja bomo pripravili sklepe sveta, o mladih, ki so izključeni iz um, poslovnega sveta, uh, ki so brezposelni in ki niso v izobraževalnem sistemu. Poskušali bomo najti najboljše načine in ukrepe, kako tem mladim nudimo način, da se vključijo v družbeno življenje uh, in da se vrnejo na trg dela in v izobraževalni sistem. Uh, pripravili bomo eh, inovativne eh, odločitve in sicer ehm, z, s pomočjo medministerske in pa medinstitucionalnega eh, sodelovanja. Pripravili bomo tudi konferenco mladih na ravni Evropske unije in v tem času bomo imeli tudi zelo eh, dobro priložnost slišati mlade in to nam bo omogočilo tudi eh, pripraviti ustrezne ukrepe, inovativne metode, s katerimi eh, se bomo lotili vprašanja mladih, ki so izključeni iz izobraževalnih sistemov in trga dela. Prav tako bo v Vilnusu med 9. in 12. septembrom organizirala eh, v Vilnusu konferenca eh, na eh, temo mladih. Prav tako bomo organizirali tudi posvetovanje, strukturni dialog z mladimi. Na ta način bomo omogočili mladim boljši dostop do trga dela za tiste, ki niso v ciklu usposabljanja izobraževanja oziroma ki so brezposelni moramo eh, tudi eh, začeti z eh, posvetovanjem tako imenovani strukturni dialog z mladimi. Prepričana sem, da je dialog z mladimi ključnega pomena in da je tudi nujen za ustrezno formulacijo politike za mlade. Strukturni dialog je še posebej pomemben zato, ker na ta način lahko spodbujamo mlade, da so bolj dejavni in da sodelujejo tudi pri pripravi eh, njihove eh, prihodnosti. In eh, aktivna, aktivno sodelovanje mladih jih tudi pripravlja na aktivno državljanstvo v prihodnosti. Zelo pomembno je, da mladim omogočamo tudi boljše sodelovanje, več prispevka v družbi eh, in to je eh, ena izmed prioritet našega predsedstva. Prav tako tudi zaposlovanje eh, mladih, seveda. Želela bi povedati, da bo um, da je bila tudi sprejeta deklaracija sveta o vajeništvu. Eh, to je zelo eh, pomembno zato, ker omogoča še dodatne možnosti za zaposlovanje mladih eh, in s tem tudi vključuje vse relevantne akterje na tem področju, socialne partnerje, komisije in tako dalje. In vsi te deležniki bodo pripravili ustrezne vajeniške scheme in e, ustrajali bomo tudi pri e, pomembnosti e, jamstev za mlade, torej pobude o jamstvih za mlade. To bo omogočilo dejanske možnosti za mlade in nam bo tudi um, omogočilo tem mladim, da bodo vključeni um, tudi uh, dolgoročno, kajti sicer se bodo znašli na obrobju družbe. Uh, Eh, ta pobuda je ključna eh, tudi v tem smislu, da je treba vzpostaviti eh, partnerstva z vsemi deležniki, da lahko na ta način vzpostavimo ustrezne scheme in, in druga partnerstva za pomoč mladim. Kar se tiče ukrepov integracije na trg dela, tu moramo uporabiti vse finančne priložnosti, ki izhajajo iz Evropskega socialnega sklada in drugih strukturnih skladov na tem področju. Pomembno je tudi, da se vključi socialne partnerje, ko razpravljamo o vprašanju brezposelnosti mladih. Povabili jih bomo, da bodo o tem pomembnem vprašanju razpravljali z ministri in pa z um, svetom za zaposlovanje. O tem bomo razpravljali bolj podrobno kasneje. Mnenje Evropskega parlamenta na tem področju je zelo pomembno in to v vse čas. Uh, analizirali smo rezolucije in pa eh, mnenja Evropskega parlamenta na vseh teh področjih in pozdravljamo eh, sporazum, ki je bil sprejet v času irskega predsedovanja in sicer gre za Erasmus. Eh, in tu smo posebno poglavje namenili tudi mladim oziroma tej problematiki kar se tiče sodelovanja z, Evropsko, z vzhodnoevropsko, eh, vzhodnoevropskimi državami in pa um, eh, kaukaškimi državami. Eh, naj povem, da bomo imeli od 5, 22. do 25. oktobra v Kaunusu um, forum za mlade v okviru eh, vzhodnega partnerstva in tu bomo govorili o eh, vprašanju eh, mladih, priznavanju neformalnega izobraževanja in tako dalje. In tudi seveda v okviru evropskega in vzhodnoevropskega partnerstva in z njimi povezanimi postopki prav tako pozdravljamo in zelo cenimo tudi delo trojke in pa eh, sklepe sveta eh, o mladih, eh, deklaracijo iz Dublina ki se navezuje na delo z mladimi. Želela bi vas tu eh, eh, povabiti eh, na konferenco o mladih, ki bo v začetku septembra in ki nam bo omogočila še bolj podrobno razpravo o teh vprašanjih. V, naš, v času našega predsedovanja bomo aktivno vključeni tudi v nadzorovanje in spremljanje vseh postopkov, ki so povezani z um, politikami na področju uh, mladine, uh, v sodelovanju tudi z drugimi sektori. Osredotočili se bomo tudi na medsektorsko sodelovanje s tem, da bomo še posebno pozornost posvetili integrirani politiki na področju mladine. Zato, da bomo to lahko zagotovili, uh, bomo uh, še bolj izkoristili možnosti, ki jih predstavlja strukturni eh, dialog. Eh, pri tem bomo poskušali vključiti tudi predstavniki drugih sektorjev, se pravi zdravja, izobraževanja in pa zaposlovanja. V času našega predsedovanja bomo poskušali tudi v strukturni dialog vključiti eh, mlade, ki niso vključeni v izobraževalni sistem oziroma v sistem usposabljanja. Povdarili bomo vlogo eh, mladih pri oblikovanju eh, teh politik in pa tudi eh, možnosti za vključevanje s pomočjo zaposlovanja in izobraževanja. To je ključnega pomena za to, da lahko pripravimo ustrezne ukrepe in pa politike na področju mladine, kajti konec, konec koncev so mladi tisti, ki bodo sami ustvarjali svojo prihodnost. Na koncu bi želela povedati to, da je zame osebno in pa tudi za vse eh, strokovnjake na tem področju eh, naše predsedovanje zelo velika čast in velika odgovornost eh, in upam in prizadevala si bom za učinkovito in tesno sodelovanje Eh, ki na osnovi mojih izkušenj je prav gotovo mogoče, torej z člani Evropskega parlamenta. Hvala lepa, eh, se vam na voljo za vprašanje. Hvala lepa, gospa ministrica. Zdaj pa imam problem. Rekli ste, da morate 15 čez 11 oditi, zdaj pa je že 15 čez 11. Koliko časa še lahko ostanete? 15 minut. Dobro. Kolegi, tako je. Imajte to v glavi. Ne morete imeti krajših oziroma daljših govorov, eh, samo na kratko. Prosim, po eno minuto. Eh, pani ministrka, ďakujem za vaše. Hvala lepa, gospa ministrica. Hvala za predstavitev. Eh, izčrpna predstavitev je bila to. Imam bolj komentarje kot vprašanje. Vseč mi je ta česektorski pristop ki ste ga navedli eh, na številnih področjih, podarili ste mladino, ampak ste pa nesrečno ponavljali mladi, ki niso zaposleni oziroma v izobraževalnem sistemu. Eh, mislim, da je tukaj še širša skupina tisti, ki so eh, v sistemu izobraževanja pa so brezposelni. Mislim, da se je treba sredotočiti na vse. Všeč mi je, ko govorite o strukturiranem dialogu eh, z mladino. Ampak ne morete govoriti o mladih, ki niso v izobraževalnem sistemu ali pa ki so brezposelni eh, in jih opisovati kot potencijalne kriminalce. Zato bi vas spodbudila, da tega več ne omenjate v javnem govoru. To je precej. Eh, neugodna formulacija, nikomor ne koristi. Mogoče bi morali v strukturiranem dialogu z mladino biti osredotočeni na veliko širšo skupino, ki sem jo že omenila. Eh, osredotočiti bi se morali tudi na to, da se mladi počutijo izključene iz družbe. In to je trenutno zelo pomembno, kajti pred nami so evropske volitve, in ravno mladi so tisti, ki se volitev ne udeležujejo. Tako da bi vas prosila, da podarite tudi ta aspekt. Hvala lepa, papa Nikolao. Ena minutka, prosim. Eh, hvala, gospa predsedujoča, gospa ministrica, hvala za vaš uvodni govor. Vprašanje mladih gotovo ni preprosto vprašanje pri razpravah na ravni Evropske unije znotraj naših pristojnosti je to zajeto v pogodbi, veliko se pogovarjam o tem vprašanju, veliko skrbi imamo. Ko sem poslušal vaš uvodni govor, sem spet eh, začutil, da nekako včasih živimo v različnih svetovih. Zakaj to pravim? Zato, ker z vaše strani nisem slišal nečesa pomembnega. Govorili ste o predsedovanju, tukaj pa je kar nekaj sklepov sveta, ki menijo, da je to vprašanje visoko na dnevnem redu. Gre za novi sklep, po katerem naj bi osem. milijard namenili tudi temu vprašanju gospod Vroso rekel, da 30 milijard nismo izkoristili tako, da bo šel določen znesek za mladino. Potem so bile razposlane delovne skupine v nekatere države članice, ki naj bi pomagale ustvarjati eh, priložnosti za mladino. Imamo odprto metodo koordinacije ljudje zbirajo eh, stališča, izmenjujejo si mnenja, ampak spet ne dobivamo dovolj povratnih informacij. Parlament v tem ne sodeluje toliko. Naj zdaj eh, zaključim, kaj ti predsedujoča reka, da nimam dovolj časa. Smo v kritičnem stanju. Približujemo se letu volitev. O tem se bo veliko pogovarjalo. Vi ste pristojna ministrica. Ali menite, da boste lahko med vašim predsedovanjem bolj določni pri obravnavanju problemov mladih in uh, zagotavljanju specifičnih rešitev. Prosim, oglejte si naše poročila uh, o študijah za mladino. Tudi komisija in njene službe uh, v svojih dokumentih dosti krat uporabljajo uh, podatke iz naših poročil. Želimo ustrezne rešitve in pa ukrepanje. Kaj menite o tem? Hvala lepa, gospod Penera, pa to je ena minuta, prosim. Merci, Hvala, gospa predsednica. Dobrodošli, gospa ministrica. Veste, kaj me je nekoliko presenetilo? To, da niste niti omenili jamstva za mlade. To je zelo močan akt, ki ga je sprejel svet in niste ga niti omenili. Zato me zanima, kakšen je vaš pristop do tega, kako vi gledate na to jamstvo za mlade ali imate kakšen nasvet oziroma kakšen poseben pristop. Glede na to, da imam le minuto na voljo, bom nadaljevala kar hitro. Govorili ste o pomenu zagotavljanja delovnih mest. Uh, kar vemo, da je težko. Niste pa sploh omenili prostovoljstva eh, kot možnosti za mlade, da ostanejo aktivni, čeprav še vedno iščejo svoje možnosti za zaposlitev. In zadnje vprašanje zadeva mobilnost. Vsi vemo, da je to še zlasti za mlade eh, zelo pomembna možnost. Program Erasmus omogoča študentom eh, v univerzitetnih programih, da dostopajo do, programu, do mobilnosti, drugi pa te možnosti nimajo. In zato imam eh, sedaj vprašanje. Zakaj ne bi šli v smeri nekega evropskega potnega lista za mlade oziroma mm, nekega pasa za mlade? Ali je to predrago, ali bi bila njegova uh, veljavnost preveč omejena? Po mojem mnenju bi uh, vzpostavitev neke take možnosti bila dosti širše sprijeta in kot Erasmus. Uh, Gospod Skurja, hvala eh, predsednica in eh, gospa ministrica. Upam, da se bo vaša pripravljenost za sodelovanje z nami izkazala v kratkem in da bomo imeli tudi več časa za izmenjavo mnenj. Zelo zadovoljen sem. Uh, z vašo prednostno obravnavo boja proti brezposelnosti mladih, saj je to težava, s katero se soočajo vse evropske države. Vendar pa imam občutek, da ste se osredotočili samo na ta vidik e, mladih. Svet mladih pa je veliko več. Svet mladih pomeni tudi združevanje, približevanje. E, pogovor o številnih temah, eh, tudi znotraj programov za šport, okolje in tako naprej. In programi, ki zadevajo mlade, ehm, med katerimi je tudi Erasmus, zadevajo mlade eh, v obsegu 360 stopinj. Torej, eh, v tem smislu bi želeli slišati od vas kakšne konkretnejše cilje. Hvala prihajam iz španije v kateri imamo zelo visoko stopnjo brezposelnosti mladih. To je velik problem v Španiji, ampak mislim, da je to tudi ogromen problem za celotno Evropo. E, zakaj je tako? Predvsem zaradi gospodarske krize, pa tudi zaradi izobraževalnega sistema, ki ni prilagojen realnosti, realnosti, v kateri živijo mladi, ter realnosti na trgu dela. O tem eh, je govoril že vaš minister za izobraževanje in mislim, da bi morali tesno sodelovati z njim, pri ustrajanju na pomenu poklicnega izobraževanja, na pomenu prakse v podjetjih, eh, na pomenu pridobivanja izkušnj v delovnem okolju, kar so že povedali moji kolegi pred menoj. Mislim pa tudi, da je vzrok za tako brezposelnost mladih v Španiji pomenkljiva zakonodaja za delovno področje, zaradi katere nastradajo predvsem mladi. In zato me zanima, ali ne bi mogli narediti kakšnega koraka naprej v smeri skupne zakonodaje za zaposlovanje mladih, glede na to, da to počnemo že na številnih drugih področjih, na davčnem področju in tako naprej. Hvala. Uh, have... Hvala lepa. Slišali ste, kar so povedali kolegi, mislim, da bi se morali osredotočiti na celotno mladino, ne samo na tisto, ki je brezposelna. Z brezposelnimi mladimi se trenutno vsi ukvarjajo. Sicer ne vem, kako jim bomo pomagali, ampak dejstvo je, da imamo še druga vprašanja. Uh, Eh, ne samo brezposelnost, tudi brezposelni potrebujejo športne dejavnosti, potrebujejo nevladne organizacije. Prosimo vas, osredotočite se na celotno mladino, ne samo na en eh, delček eh, in ne kriminalizirajte mladine, kot je bilo povedano. Izvolite, beseda je vaša. Ačiū gerbėmiems parlamento komitetui. Hvala lepa za besedo. hvala članom tega odbora za pripombe in vprašanja. Želela bi nakratko odgovoriti na vsa vprašanja. Najprej pa bi se rada zahvalila gospe Navedovi za vprašanja, ki se nanašajo na vključevanje mladih v javno življenje. To je pomembno za vsako državo članico, to je prednostna naloga za vsako državo članico. Okolje mladih in njihova možnost vključevanja v družbo in možnost uh, ustvarjalnosti v družbi je zelo pomembna, kajti v vsaki državi članici to ustvarja dodatno vrednost in izboljšuje konkurenčnost posameznih držav, pa tudi Evropske unije kot celote, ko govorimo o, o mladih, ki niso vključeni v izobraževalni sistem o, e, in tako dalje. Jih nisem želela užaliti, ne mislim, da so vsi zločinci, ampak ta situacija ustvarja okoliščine, v katerih mladi nimajo veliko dejavnosti in zato se lahko zgodi, tveganje je večje, da se ti mladi znajdejo na to na napačni strani, če lahko tako rečem. Zato je treba posvečati pozornost ne samo brezposelnosti, ampak tudi vse, vsemu, kar je s tem povezano. imamo približno 13-14 odstotkov eh, mladih v tem položaju in zato moramo razmišljati o tem, kako jih vključiti v družbo. Eh, kolega Nikolaju me je vprašal v zvezi z jamstvi za mlade in zakaj o tem nisem veliko govorila danes. To je ena od prednostnih nalog eh, in imeli bomo zato na voljo tudi 6 plus 2 milijarde evrov. In o tem bomo razpravljali z ministri. Jeseni poskušali bomo izmenjati najboljše prakse pri implementaciji jamstev za mlade. Torej, vsi bodo morali uh, zagotoviti, da bo to narejeno in v prvih dveh letih um, večletnega finančnega okvirja bomo lahko na ta način zagotovili sredstva za jamstva za mlade. Bi želela odgovoriti na vprašanje gospoda Minerapetija, ne vem, če sem pravilno izgovorila vaše ime, govorili ste o pomembnem vprašanju in sicer mobilnosti mladih. Mladi želijo imeti možnost, da so dejavni, da se lahko premikajo, da so mobilni. Če potujejo v tujino, uh, Eh, lahko pridobijo nove veščine v teh tujih državah in to si je treba podrobno pogledati, kajti menim, da je mobilnost mladih zelo pomembna. Sedaj bom odgovorila na vprašanje gospoda Skurjesa, ki je spregovoril o brezposelnosti, eh, družbene vključenosti in programa Erasmus. Kot rečeno, politika za mlade je nekaj, kar si moramo ogledati iz različnih kotov, z vidika socialnega dialoga, z vidika brezposelnosti in pa izobraževalnih sistemov. Moramo zavzeti holističen pristop. Če govorimo o brezposelnosti, lahko rečem, da uh, so jamstva za mlade zelo pomembna za nas, moramo zagotoviti dobre rezultate. Prav tako smo podpisali tudi deklaracijo o zavezništvu za vajence. V Nemčiji menimo, da je to sodelovanje med. Um, zaposlovalci eh, in pa znanostjo tu zelo pomembno in ta deklaracija govori o pomembnosti vključevanja socialnih partnerjev pri zagotavljanju dobrih eh, rezultatov in vključevanju mladih na trg dela. Vprašali ste me tudi, kaj se dogaja z medsektorskim sodelovanjem. Lahko rečem, da je to na področju uh, Eh, politike za mlade zelo pomembno. Vsaka država članica ima svoje vrednote, eh, seveda eh, sodelujemo, izmenjujemo najboljše prakse na področju jamstev za mlade, zavezništva, mm, za vajence, poskušamo pripravljati scheme, ki bodo privedle do najboljših rezultatov. Sodelovanje je zelo pomembno. in seveda, ko uh, imamo rezultat, kjer so upada ta ponudba in potrošnja in popraševanje, je to najboljša možna situacija. Uh, menim, da mora biti Evropska unija, pa tudi posamezne države, odprta eh, za eh, dialog eh, tudi socialnimi partnerji in tako bomo prišli do dobrih rezultatov. Hvala za pozornost. Hvala lepa, gospa ministrica. Jaz pa bi še dodala, da smo zelo zaskrbljeni glede predlaganega proračuna ta ne zajema ločenega poglavja za mladino, kot smo predlagali v trilogu. Prosim, da se to zabeležite. Komisija eh, je pripravila vse skupaj, kot da bi še vedno imeli program Erasmus za vse, ampak dejansko ni tako. Menimo, da bi morali spoštovati rezultate trialoga in prosila bi vas, da zagotovite, da mladini, mladina dobi eh, svojo postavko v proračunu sedem odstotkov. To je pomembno. Tukaj ste med nami in upam, da ste si to zabeležili. Hvala lepa, gospa ministrica. Veliko uspeha vam želim tudi pri uresničevanju našega programa Erasmus, plus, kajti menimo, da je v njem precej pomembnih pobud. Hvala lepa. Vse dobro. Še četrti minister, gospod Dalijs Alfonsas Barakauskas, to je minister za notranje zadeve, ki pokriva tudi šport in prosti čas, tako kot v mnogih državah, tako kot v Nemčiji. To je pa za uspešno sodelovanje. Verjetno se spomnite. Really? Yes, Ähm, ja. mister barackauskas wir haben eigentlich jetzt. gospod barackauskas pravzaprav zdaj ne bomo govorili o nogometu proračun za šport je sicer zelo pomemben omejen, majhen, imamo pa dobre perspektive. Zanima nas, kako se boste tega lotili. Izvolite. Pojne pirmininke, gerbeni Evropa. Hvala lepa, spoštovana predsedujoča, spoštovani člani odbora za kulturo, poslanci. Gospod Doris Pak, člani političnih skupin, zelo sem vesel, da eh, danes tu predstavljam litovsko predsedstvo. Zahvaljujem se vam za priložnost, da predstavim prednostne naloge našega predsedstva na področju športa za prihodnih šest mesecev. Prednostne naloge in pa izzive, s katerimi se bomo soočali. Najprej bi se želel zahvaliti vam, poslancem Evropskega parlamenta, za vaše opravljeno delo in sodelovanje eh, pri eh, pripravi Erasmusa plus programa. Doris Pak, vem, da eh, ste vi osebno zelo veliko za to naredili in v imenu litovskega predsedstva se vam zahvaljujem. Prvič eh, imamo sedaj eh, ciljno financiranje na področju športa in to je vaša zasluga. To je zelo pomemben dokument na področju športa in eh, litovsko predsedstvo bo poskusilo narediti vse, kar je v njegovi moči, da bo eh, ta program uresničen leta 2014. Kot veste, se je Litva pridružila Evropski uniji pred devetimi leti in sedaj smo prvič eh, za krmilom Evropske unije. To je zelo velika odgovornost, zelo veliko pozornost posvečamo eh, tej nalogi in lahko vam zagotovim, da smo na to dobro pripravljeni, da bomo zagotovili kontinuirano dejavnost sveta in da bomo eh, tudi vključili vse deležnike v ta postopek. To so glavna načela našega predsedstva. Poskušali bomo uh, uresničiti uh, cilj, splošen cilj, ki je um, zanesljiva, rastoča in odprta Evropa. V času predsedovanja bomo nadaljevali uh, z uresničevanjem programa ki se navezuje na šport, skupaj tudi z trojko povsem, predvsem pa se bomo sredotočali tudi eh, na eh, brezposelnost mladih, vlogo eh, športa pri socialni koheziji in pa povezovanje med sektorjem športa in pa zdravjem. Torej, to so tri glavni cilji in naš eh, program eh, bo to tudi odražal. Eh, pomembnejša je kakovost kot količina in to bomo skušali narediti v prvih dveh tretjinah predsedstva, zato da bomo imeli tudi čas za javno razpravo. Prvi pravni dokument na področju športa bo priporočilo sveta Eh, za spodbujanje zdravja z fizičnimi dejavnostmi. To je dokument, ki je eh, pomemben zato, ker eh, kaže na pomembnost dejav fizične dejavnosti. Tudi vam se zahvaljujem za vaš prispevek k spodbujanju fizične dejavnosti. Vemo, da neustrezna fizična dejavnost pripomore k slabemu zdravju, k večji umrljivosti in tako dalje. Fizična dejavnost med prebivalstvom v Evropi je vedno bolj omejena. Po eurobavnometru 60 odstotkov državljanov EU praktično nikoli eh, ne izvajo nobenih fizičnih dejavnosti. Eh, vse države članice si seveda prizadevajo za to, da bi prebivalstvo spodbujali k temu, eh, vendar pa eh, je tu potrebno narediti še več. V sklepih sveta včeraj je svet komisijo prosil, da pripravi predlog priporočila. In septembra na delovni skupini sveta bomo o tem razpravljali. Dokument eh, bomo na to, upam, da eh, sprejeli konec novembra. Eh, na svetu posvečenemu um, izobraževanju, mladini, kulturi in športu. Drugi dokument, uh, ki bi ga želeli v svetu sprejeti, uh, so sklepi sveta o prispevku športa k gospodarski stabilnosti in rasti. In tu bi želeli pokazati, da je prispevek športnih dejavnosti k gospodarstvu zelo eh, pomemben in Litva je že začela eh, pripravljati eh, poročilo o tem in to bomo predstavili, čim bo to mogoče. Športni sektor pomaga in prispeva k gospodarski rasti, prav tako pa tudi eh, omogoča eh, boljšo kohezivnost in to je še posebej pomembno v času gospodarske krize. Prav tako je to pomembno eh, za uresničevanje strategije Evropa 2020. Eh, ne moremo spregledati eh, problem brezposelnosti mladih, ki eh, predstavlja 20 odstotkov na evropskega poprečja in v nekaterih državah celo 50 odstotkov. Mladina je naša prihodnost in če ne bomo naredili kar je potrebno, se bomo znašli zelo veliko brezposelnimi mladimi in eventuelno z marginaliziranimi eh, skrajnimi skupinami. Če se želimo eh, izogniti tej fragmentaciji, eh, lahko ponudimo tudi športne dejavnosti, prostovoljne dejavnosti, ki vključujejo mlade in ki spodbujajo tudi uh, veščine, ki so povezane z vodenjem, disciplino, um, uh, pobudami, ustvarjalnostjo in tako dalje. Uh, šport uh, je pomemben, kaj ti resnično uh, omogoča zelo dobre rezultate uh, in prispeva k močnejšim in varnejšim skupnostim. Še o nečem bomo razpravljali v svetu in sicer o načelu dobrega upravljanja na področju eh, športa. Treba je izboljšati menedžerske veščine športnih eh, organizacij. Eh, to je pomembno tudi za integriteto, kaj ti ustrezni menedžment je tudi uh, predpogoj za uspešnost eh, športnih organizacij. Eh, te morajo eh, temeljiti na menedžerskih veščinah, finančni transparentnosti in tako dalje. Na to bomo seveda govorili o boju proti dopingu. To je nekaj, kar je vedno prisotno. Zagotoviti moramo, da bo Evropska unija uh, Eh, enotno nastopila eh, in da bo svoje stališča jasno zagovarjala pred eh, svetovno antidopiško organizacijo. To je World Anti-Doping Organization. Prav tako bomo posvetili veliko pozornosti antidopinškemu kodeksu in pripravili bomo koordinirano skupno stališče Evropske unije, Eh, na svetovni konferenci o dopingu v športu v Johannesburgu meseca novembra. Na to bomo eh, spregovorili o vprašanju um, vnaprejšega dogovarjanja o izidu tekem. Tudi to je uh, pomemben problem uh, v športu in uh, glede tega uh, Moram reči, da smo zelo zadovoljni, da je irsko predsedstvo eh, pripravilo mandat eh, za eh, Evropsko komisijo, mandat za pogajanje konvencije na to temo. Zagotovili bomo tudi izmenjavo najboljših praks ko govorimo o e, srečanjih e, sveta za šport. Naj povem, da je naslednje srečanje načrtovano v Bruslju 26. novembra. Predtem bomo imeli neformalna srečanja, kjer se bomo sreotočili na pomembne športne dogodke in vplivu teh na naša gospodarstva in vabim vam, da se tega vsi udeležite. Želel bi omeniti tudi to, da pred neformalnim srečanjem ministrov za šport 30. septembra bo komisija organizirala eh, forum za šport in to je zelo pomemben dogodek, ki bo organiziran v Vilnusu. Eh, predsedstvo eh, bo organiziralo tudi sestanek generalnih direktorjev za šport Port eh, v Kaunusu 2.3. Eh, decem decembra, kjer bomo razpravljali o prihodnih nalogoh, nalogah za šport. Spoštovani člani odbora, poslanci, odbor za kulturo je zelo velik odbor, ki je veliko naredil za šport in upam, da bomo tesno sodelovali in da bomo vzpostavili dobre temelje za šport in pričakujem vas v Vilnusu na naših dogodkih in upam, da bomo s, to, do, s tem dobrim sodelovanjem tudi dosegli rezultate predsedstva. Upam, da bo predsedstvo uspešno in koristno za vse člane Evropske unije in računam na, vaše, eh, na vašo podporo, kajti to vidim vsak dan. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa dajem besedo Santiago Fisesu. Hvala lepa, gospod minister. Eh, zadovoljen sem. No, bom ponovil. Vesel sem, da tako pomembno ministerstvo in tako pomemben minister, kot ste vi, ki ste odgovorni za notranje zadeve, izražate eh, takšno skrb in zauzetost tudi za šport. To se mi zdi dober eh, znak za litovsko predsedstvo. Pomen športa na številnih področjih, tudi pri vprašanju manjšin, vključevanja mladih, pri gospodarski rasti, eh, je zelo pomemben. Eh, V našem odboru smo veliko delali na vprašanju športa, slasti po sprijetju pogodbe v Lizboni. Ima, kot gospod minister, gotovo veste, Evropski parlament prvič pristojnost tudi za področje športa in tudi odbor, ki je za to pristojen. In tako da smo tudi že glasovali o poročilu na to temo. Želel bi vam povedati, da je svet športa, seveda, kot si vemo, izredno raznolik. Tu se pojavljajo zelo številne in različne teme, ampak želel bi vas prositi za vašo podporo pri tem, da bi se strukturni skladi, ki jih imamo na voljo, lahko konkretno uporabljali tudi za šport. To se mi zdi izredno pomembno, predvsem se mi zdi pomembno, da bi tudi prepričali komisijo za to, da bi bilo to možno. Imamo kar precej sredstev na voljo in zelo koristno bi bilo, če bi jih lahko namenili tudi za šport. Sami imamo zelo malo sredstev, ampak iz strukturnih skladov jih pa lahko počrpamo kar precej. In drugič, pobuda za veliki evropski športni teden. Komisija dela že na tem in kolikor vem, namerava organizirati konferenco z vsemi udeleženimi stranmi najkasneje aprila prihodnje leto, zato da bi leta 2015 končno lahko organizirali ta veliki športni teden po celotni Evropi. In zato je pomembno, da se športu nameni uh, velika podpora. Pa še ena tema je vprašanje, uh, dvojne karijere, to pomeni nudenje podpore številnim atletom in športnikom, zato da bi lahko svojo športno karijero usklajevali oziroma dopolnili tudi z drugo, ne bom rekel kar univerzitetno, temveč akademsko karijero. To je izredno pomembno za številne športnike, ker eh, številni izmed njih po koncu svoje športne karijere um, eh, živijo v precej težki situaciji. Zato je pomembno uh, ustrajati na tem, da se še naprej sprejemajo ukrepi za področje športa, uh, zlasti vprašanje nezakonitih stav, ki je področje, ki zelo negativno vpliva na šport. Vem, da je to vprašanje, ki je zelo zapleteno, ki je zelo uh, težko, številne um, stavne hiše so eh, izven Evropske unije, povezane so z eh, mafijskimi združbami, ki pogosto tudi niso eh, doma v Evropi, ampak prihajajo iz azijskih držav, večina od njih naprimer in uh, zato gre tukaj res za pomembne in neenostavne teme. Pod, naj izkoristim samo še priložnost, da odgovorim na vaše povabilo in res upam, da se bom lahko udeležil uh, dogodka v Vilniusu v oktobru. Hvala. Tep. Minister, lahko odgovorite. Hvala lepa. Hvala, za vaše vprašanje in pripombe. Gospod Fisas, povsem se strinjam z vašo idejo, pravzaprav nimam ničesar za dodati. Želel bi povedati samo to, kar ste že sami ugotovili, da sem minister za notranje zadeve in eh, kot v Nemčiji je tudi v moji državi šport v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve. Šport je pomembno področje, uh, kaj ti povezano je z vašim tretjim vprašanjem. Če so ljudje vključeni v šport, potem vidimo, da se ima to tudi vpliv na um, kriminalne dejavnosti in to je pristojnost Ministrstva za notranje zadeve. Vsi mi boste pomagali pri pogajanju z Evropsko komisijo glede strukturnih eh, skladov na področju športa, to sem prepričan. Sam imam težave s hrbtom, s hrbtenico in vem, da veliko ljudi, ki prekinejo športno kariero, se znajdejo v eh, težki situaciji. Evropska komisija je posvetila precej pozornosti temu vprašanju, kako zagotoviti prihodnost bivšim športnikom, kako lahko izboljšamo njihove življenja po prekinitvi teh karier. Kaj ti? Ti ljudje so dosegli izjemne rezultate in um, se vse žrtvovali za te rezultate in zato to je pomembno, da se to tudi prizna. Na športnem forumu v Vilnusu bomo o tem tudi razpravljali in upam, da se boste tega lahko odeležili. Nekaj bi še dopolnila k temu, kar je povedal kolega Fizas. Ne gre samo za to, da nekdo, ki se profesionalno ukvarja s športom, ima tudi trajne telesne poškodbe. Dejstvo je, da je treba zagotoviti, da se lahko eh, med svojo športno kariero tudi ustrezno poklicno usposobi. In to je bilo bistvo vprašanja kolega Fisasa. Prepričana sem, da si boste po najboljših močeh prizadevali rešiti tudi to vprašanje. To je eno izmed pomembnih vprašanj tudi za naš odbor. Tako, Če ni nobenih drugih vprašanj, bi se zahvalila ministru, četrtemu od štirih litovskih ministrov. Danes smo popolnoma litovski, hvala lepa. Uspešnih šest mesecev vam želim, dobro, samo štiri mesece boste delali od teh šestih, ampak. Eh, Tukaj bo športna konferenca in tudi uh, videli se bomo še v Vilni. Hvala lepa za vaš obisk. So, um, eh, yet... Dobro, zdaj pa pridemo do naslednje točke na dnevnem redu. Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2014. Besedo dajem našemu poročevalcu Mortenu. Prosim, hvala predsedujoča. Najprej nekaj pripomb oziroma komentarjev v zvezi, v zvezi s proračunskim postopkom. Kot veste, je prišlo do dvomesečnega odloga pri objavi osnutka proračuna 26. junija smo to šele dobili zaradi pogajanj o večletnem finančnem okviru. Seveda je to povzročilo kar nekaj zmede. Nekoliko zmeden položaj bi rekel, kajti osnutek proračuna ne odraža dejanskega stanja. Nekatere stvari so bile uspešno zaključene, tako kot recimo program Erasmus, kar je seveda zelo dobro. Ostajajo podprta vprašanja. Kot, naprimer, ali naj ima vprašanje mladine svojo proračunsko postavko. Seveda prečakujem kolegi vaše komentarje v zvezi s tem. Kot nekateri veste, eh, je tudi to bil del pogajanj v okviru pogajanj za Erasmus. No, imamo proračun za 2014, eh, kjer je bilo kar nekaj rezov na splošno. In tudi sredstva so precej nižja kot lani. imate pomembno nalogo, da rešite, kar se rešiti da. Sam se bom gotovo potrudil po najboljših močeh. Pozivam pa tudi vas, kolege, da se vaš glas sliši na področju, kjer ste strokovnjaki. Naj nakratko pripravim, uh, predstavim osnutek mnenja. Leto 2014 je prvo leto za izvajanje nove generacije programov na področju izobraževanja, usposabljanja mladine, športa in državljanstva. Kot vsi vemo, prvič eh, bomo imeli evropsko razsežnost v športu, ta je podprta s programom. Mislim, da to vsi zelo pozdravljamo. Seveda je bistveno zagotoviti, da bodo vsi ti novi programi dobro začeli. ko gre za velike programe Erasmus, plus, eh, ustvarjalna Evropa in pa Evropa za državljane, so postavke v osnutku proračuna precej niže eh, kot pa pri prejšnjih generacijah eh, programa za leto 2013, recimo. Gre za neke vrste finančni prepad pri prihodu iz leta 2013 na 2014 in takrat bomo dejansko gledali v ta prepad, eh, to je v letih, ki prihajajo. Zakaj? Zaradi reza v okviru uh, večletnega finančnega okvira in pa profila. Ponekod se začne z nižjim obsekom streš, eh, sredstev uh, v prvih letih okvira, pa se to potem uh, povečuje. Tako da se nekako bojimo tega finančnega pripada in te skrbi si delimo vsi, tudi komisija. Zato je parlament zaprosil za zagotavljanje zadostnih sredstv že na začetku uh, okvira. To pomeni, da bo imeli 150 milijonov za leti 2014 in 2015 eh, za Erasmus. Sredstva so omejena, eh, sredstva za postavko 1A 125 milijonov evrov, Potem postavka 3. Tukaj imamo tudi zelo omejena sredstva, 39,5 milijonov evrov. To pokrivamo skupaj z drugimi odbori, to je novo v primerjavi z lanskim letom, ko smo imeli prej uh, sredstva pod naslovom 3B in uh, to je potem spadlo prid, pod pristojnost izključno odbora Kult. V zadnjih dveh dneh sem spraševal, kako ta številka 39,5 je prišla uh, na plan šele pred kratkim, kajti mislil sem, da gre za številko 61 milijonov evrov, zdaj pa imamo skoraj da uh, eh, več kot 20 milijonov evrov manj. Spraševal sem, zakaj. Eh, govorili so, da eh, gre tudi za širitev eh, Evropske unije, za vzpostavitev šengenskega območja in zato prihaja do zmanjšanj sredstev na drugih področjih. Oblikovati moramo mnenje na to temo. Zakaj takega v preteklosti še nisem slišal in zdi se mi, kot da imajo ti ljudje, ki skrbijo za proračun, občutek, da so pomembnejši od bogov in da lahko naredijo karkoli si zamislijo in to je dejansko presenetljivo. Eh, oni si mislijo, vse gre samo za nekaj milijonov, ampak za nas je to zelo pomembno. Ne vem, zakaj moramo mi uh, se zdaj dodatno boriti za ta sredstva. Gre za par deset milijonov evrov, gotovo bi lahko našli tukaj drugot v proračunu in zapolnili potrebe ko gre za Schengen. Ko gre za leto 2014, se moramo zavedati, da imamo takrat tudi evropske volitve, zato moramo storiti vse v naših eh, močeh, da zapolnimo vrzeli in eh, tudi majhni zneski, kot je bilo spostavljeno, lahko pomenijo veliko razliko. Glede pilotnih eh, projektov in ukrepov. Eh, ne bom šel v podrobnosti, kajti še vedno čakamo na povratne informacije komisije, mogoče jih prejmemo danes. Zaenkrat osebno še nisem videl ničesar, mogoče pridejo jutri. Vse je nekako v zamiku. Potrebujemo pa jasno sliko oziroma bolj jasno sliko o tem, kakšne odstotke sredstev imamo na voljo. Tako bomo imeli Eh, jasen pregled. Dokler ga pa nimamo, eh, je prezgodaj govoriti o proračunu. Seveda eh, lahko poveste svoje komentarje, svoje osebne premisleke, ampak sam pa mislim, da je veliko prekmalu, da bi šli v kvalitetno razpravo o tej točki. Upam, da bomo več vedeli po poletnih počitnicah. Imamo uh, sestanek poročevalcev v senci 36. tednu, tako da se pripravimo za 5. septembra in uh, o tem vas bom še obvestil. Up Mislim, da je to zaenkrat vse. To so zaenkrat izhodišča. Hvala lepa. Hvala lepa. Najprej bi izpostavila še nekaj drugega. Imamo določen znesek za Erasmus. Plus. To je potrjeno, gre za 43 odstotkov več kot v prejšnjih letih. V pogajanjih za proračun na temo večletnega finančnega okvira mi je bilo rečeno, gospod Lamasur mi je to povedal, predsedujoči odbora za proračun, da, da lahko iz naslova prožnosti dobi še 150 odstotkov milijonov več za Erasmus. No, to nas gotovo veseli. To je eno. Lahko, gospod Morten, pove še kaj na to temo. Potem pa druga stvar. Jasno nam je, da nekatere stvari, ki so eh, v okviru Erasmus, plus, v prvih letih še ne bodo izkoriščene oziroma potrebne. Ena od zmogljivosti se recimo v letu 2014 še ne bo v, pot, uporabljala. No, zato trenutno še ne potrebujemo dodatnih sredstev iz proračuna. Tudi tukaj bi želela pojasnilo. Potem pa še nekaj, to sem omenila že prej, ko gospod Morten še ni bil tukaj. Proračun, ki ga je predložila komisija, temeli na tem, kar je komisija pripravila, ko je bil oblikovan Erasmus za vse. Ampak dejstvo je, da takrat Erasmus Plus še ni bil uh, sprejet. Torej smo nekje v mestnem obdobju med nečem, kar ne obstaja več in nečem, kar še ne obstaja. Ampak ne morem dopustiti tega, da ko vemo, kako je potekal trialog, da se sploh ne upošteva tega dejstva pri pripravi proračuna. Izredno smo dejali, da želimo poglavje za mladino, da želimo določen odstotek in da želimo proračunsko postavko. In to, oprostite, mora biti upoštevano v okviru novega uh, predloga proračuna strani komisije. Če to ne sodi v programe Erasmus za vse, bi lahko to imeli kje druge. Ne vem zdaj, kako bomo rešili ta začaren krok, ampak dejstvo je, da program Erasmus za vse ne obstaja več, Erasmus Plus pa še ne obstaja. Ampak zagotovo pa je, da je bilo to dogovorjeno. In zdaj pozivam komisijo, da razmisli, kako bo to razvidno tudi iz proračuna. Ne morem razumeti, gotovo je stvar zapletena, ampak tega ne morem sprejeti. Neverodostojni bomo izpadli. Gospod Kavaje, potem gospod Trupel. Hvala lepa. Seveda lahko podprem, kar je bilo povedano. Prosila bi za pojasnilo. Imamo proračun s samo tremi postavkami, eno za šport, eno za Jean Monnet in potem nekaj za izobraževanje, izposabljanje in mladino. Vse tri, troje skupaj in to dejansko ni v skladu s tem, kar je bilo dogovorjeno v trialogu po napornem delu in pogajanjih s komisijo in svetom. Ne morem sprejeti, da se rezultati pogajanj iz traloga izražajo tako, ko gre za proračun za leto 2014. Prizadevati si moramo za večjo jasnost in pa zaločevanje posameznih delov programa, programa in pa ciljev če zdaj to vse skupaj damo v isti proračun, potem uh, delamo ravno nasprotno od tega, kar smo dosegli med pogajanji v trialogu. Želimo jasno razločevanje. In tudi mi kot parlament želimo jasno vedeti, koliko de, eh, denarja gre za določeno področje. Pomemben je tudi odstotek, ki je bil dogovorjen in eh, gotovo takih stvari ne moremo sprejeti. Gospoda Mortena bi prosila za pojasnilo, kako naj to tehnično obravnavamo. V naslednjih tednih eh, moramo stvari urediti, eh, takoj po poletnih počitnicah bomo glasovali o tem. In ko gre za predloge sprememb, ravno ko gre za Erasmus, se sprašujem, kaj lahko storimo, da se stvari ne bodo še poslabšale, da ne bodo na koncu rekli, parlament se sploh ni obranil. Mislim, da moramo hitro dobiti dovolj jasno sliko, da bomo vedeli, ali moramo tudi mi sami ukrepati. No, pa še nekaj, kar eh, nisem popolnoma razumela, ko gre za frontloading in backloading. Ko gre za zmogljivosti, eh, za katere na začetku okvira ne potrebujemo, sredstev, se sprašujem, ali bo še ta denar za nekaj popolnoma drugega. Nekako tako sem razumela vse skupaj. Potem pa backloading, ko gre za ITER, za Galileo. Eh, zanima me, ali bomo sploh videli tisti denar, ki se bo namenil za potrošnjo v zadnjem delu obdobja ali se bomo na koncu morali odreči tistemu proračunu, ker bo sredstev zmanjkalo. To eh, ni možno. Eh, kaj točno je mišljeno s tem backloadingom in frontloadingom? Helga Morten, prosila bi za več pojasnil na tem področju. Hvala, gospa Trupel. Začela bom splošno pripombo o tem, zakaj moja skupina ni podprla te politične odločitve v zvezi z večletnim finančnim okvirom. Kar eh, veliko problemov smo predvideli v zvezi z višino izplačil. Ugotovili smo, da ne bo možnosti za dodatna pogajanja oziroma za uh, povečanje sredstev, o katerih smo se pogovarjali v okviru našega odbora. Zdaj pa glede tega, kar je govoril gospod Morten, 43 odstotkov več za Erasmus, plus, ko gre za to obdobje, finančno obdobje, to sicer drži, ampak treba je dodati, da to ni toliko, kot smo mi želeli. Mi smo želeli dobiti 75 odstotkov zaradi dobrih razlogov. Zato, ker smo prepričani, da je to pomemben prispevek za kvalifikacijo mladih in pa za njihovo usposabljanje in boj proti brezposelnosti. Teh 150 milijonov iz naslova prožnosti, o katerih je govoril predsedujoči odbora za proračun, to je po mojem mnenju negotovo. Kajti, če želimo mobilizirati instrument za eh, fleksibilnost, to je 71 milijonov letno, potem eh, je treba se pogajati o sredstvih za to skupaj s svetom. In tukaj je zdaj spet vprašanje, ali bo svet šel v to in ali bomo to sploh lahko dosegli. To še ni zagotovljeno. Gre za enak eh, spor, kot smo ga imeli pri eh, večletnem finančnem okviru, enako se bo potem pojavljalo pri letnih pogajanjih. Potem pa je tukaj vprašanje, kako je sredstvi za eh, nesprejet program. No, komisija enostavno ne upošteva stvari, ki smo jih mi politično izpogali znotraj trialoga in to je nespremljivo. Tukaj so potekala trda pogajanja o posameznih težiščih znotraj programa eh, za šport, za izobraževanje, usposabljanje in mladino in to je treba priznati. In v komisiji so uh, zmožni uh, veliko večje prožnosti, mi pa potrebujemo jasno razločevanje in tega ne moremo enostavno kar izpustiti. Treba je zahtevati, da bomo imeli ustrezne ločene proračunske postavke. Mogoče bo to Morten še eh, pokomentiral, jaz pa mislim, da bi tako moralo biti. Zdaj pa še vprašanje bank loadinga in pa front loadinga. Nasplošno je tako, da če denar črpamo prej kot pri front loadingu, potem eh, se moramo zavedati, da pride kasneje tudi do backloadinga, torej da se jemlje iz nekaterih eh, drugih področji. In zdaj je to vprašanje, iz katerih področji. In tukaj se postavlja vprašanje, ki ga je spostavila že Petra. Dopovdne smo to že slišali. Dejansko komisija želi frontloading za ITER in Galileo in za druge velike infrastrukturne eh, projekte, ne pa toliko za eh, obzorje 2020, Kozme in pa Erasmus, kot je bilo obljubljeno. Dejansko je to nekaj drugega, kot je želel parlament. Želeli smo poudariti obzore 2020, financiranje inovacij eh, in pa več denarja za izobraževanje in usposabljanje. In zato menim, da moramo veliko vložiti v ta cilj odbora. Resolucija iz marca eh, je že navedla, da želimo izpostaviti te cilje in na njih tudi ustrajati. No, potem pa še pripomba v zvezi s programom Evropa za državljane. O tem smo že prej govorili eh, z italijskim ministrom. Mislim, da gre za napačno politično predpostavko, da bi skrčili ta program za 23 odstotkov. Seveda potekajo tudi poganja v okviru proračunskega odbora. Mi smo pa tisti, ki predstavljamo svoje zahteve pri teh poganjih. Potrebujemo mobilizacijo instrumenta za prožnost in mi želimo eh, biti del tega instrumenta za prožnost. Upam, da nam bo to uspelo. Seveda imamo tukaj Evropo za državljane, ustvarjalno Evropo. Na teh področjih si moramo prizadevati, da dobimo uh, besedo vsem skupaj. Hvala lepa. Naj se navežem na to, kar je bilo že povedano. E, sama sem že pripravila predlog spremembe in vse to že e, navedla in upoštevala, kajti kar zelo se mi je, da bomo vse to izpostavili, e, ko gre za temo samostojne postavke za mladino. Ampak mislim, da moramo storiti še več analogno temu, o čemer smo se pogajali, ko gre za postavke v proračunu. Sama nisem strokovnjakinja za proračun. E, včeraj smo že delali na tem, premisliti je treba. No, ko bomo to storili, bomo e, upisali tudi vsa vaša imena, tako da vam ne bo to treba dela, delati individualno. O tem bomo še razpravljali, e, kot sem povedala, nekaj že pripravljenega, ampak samo za mladino, ker tam je izredno pereče. Gospod Belet. Thanks very much, uh, uh, Doris. Hvala lepa, Doris. E, potrjujem samo glede mladih, da podpiramo vašo pobudo za ločeno proračunsko postavko. To, je, to nas vse e, skrbi v tem odboru. Želel bi vas spomniti samo na to, da smo poročevalcu dali mandat, da e, ponovno postavi oziroma si prizadeva za ponovno postavitev proračunske eh, postavke, kakršna je bila doslej. Eh, strinjali smo se tudi s tem, kar je eh, kolegica povedala, kakršno je besedilo sedaj odraža program, kakršnega je predstavila komisija. Glede besedila sta se strinjala tako, Eh, svet kot parlament, zato nas sedaj zanima, kako bo komisija odgovorila na to in kako bodo naše pripombe tudi vključene v ta dokument. In eh, bolj eh, specifično, kar se tiče pilotnega projekta in odzivov na nj, je treba počakati na komisijo, ampak predsedojoča naj dodam še dve Eh, točki, ki se navezujeta na to specifično vprašanje. Prvič, mislim, da velja upoštevati to, da nekatere dejavnosti, ki so predlagane, lahko vključimo v, eh, naprimer, določene vidike športa in da na ta način lahko tudi malce um, omejimo pritisk, proračunski pritisk na določene postavke, kajti imamo več kot 20 odstotkov. 20 uh, um, uh, predlogov, prostite, ki so bili uloženi uh, in seveda ne bo sredstev za financiranje vseh teh um, predlogov. Na ta način bomo lahko zagotovili tudi malce manevrskega prostora z proračunskega vidika za posebne dogodke. V mislih imam eh, dva ta posebna eh, dogodka. Eh, eno je prvenstvo evropskih univerz, drugo pa, so, pa je posebna olimpijada. In zato moramo tudi predvideti določen manevrski prostor za Eh, financiranje teh dogodkov. Eh, eh, Hvala lepa. Glede teh posebnih dogodkov o tem bomo govorili septembra. Najprej moramo počakati na evalvacijo komisije. Nekaj mojih predlogov sem želela že omakniti, ker to sodi pod Erasmus, ampak počakati moramo na komisijo, da pripravi predloge, kje lahko kaj zajamemo, tako da lahko lahko pričakujemo uh, reducirano ponudbo predlogov. Proračunski strokovnjaki pa se bodo potem eh, držali tega, kar bomo mi tukaj odločili septembra, tako da moram to podariti. Dobro, preden gremo naprej oziroma na kosilo, moramo glasovati o horizontalnem mandatu za poročevalca. Kdo je za to, da kolega Mortengard eh, ohrani ta mandat do septembra? Naj dvigne roko, prosim. Hvala lepa. No, to smo opravili. Zdaj pa še. Komisija, sedite tako daleč za nami. Gospa Kamereverče, počakajte, no. Kdo bo najprej? Komisija. Še. Hvala, predsedujoča. E, pogodbe zahtevajo, da komisija pred 1. julijem predloži svoj proračun, e, osnutek proračuna in komisija je to naredila 26. junija in sicer e, še preden je obstajala pravna osnova za. Eh, večletni eh, finančni okvir. Zato bo moralo priti do nekaterih prilagoditev proračuna za 2014, eh, zlasti kar se tiče torej Erasmusa. Komisija bo tu pregledala, kako lahko najbolje vključi predlagane spremembe. Pod, za nove programe bomo eh, objavili eh, nov eh, razpis za projekte, verjetno novembra. Naj začnem z dobrimi novicami, kot je bilo rečeno, zadnja revizija. MFF omogoča 150 milijonov evrov za Erasmus, za uh, 2014 in 2015 eh, predlagamo 16 milijonov 2000, ne, 60 um, milijonov 2014 eh, in 90 2015. Eh, to bo pomenilo za 2014, da se programi znotraj Erasmusa Plus ne bodo več krčili v, zve, v primerjavi z 2013, več da se bodo povečali, se pravi za 4 odstotka potrebno potrebovali bomo najmanj 30 eh, milijonov evrov eh, za eh, možnost študent, posojil za študente za prihodnost. Prav tako ni, ni bilo nobenih ustreznih sredstev za jamstva za ustvarjalne industrije za 2014-2016 in če želimo zagotoviti čim več Eh, sredstev za eh, kulturo in ustvarjalnost, potem moramo to storiti. Eh, glede plačil, MFF ima, nudi zelo nizke pragove za porabo teh sredstev. Komisija za sredstva za plačila in um, zato je treba uh, za večino programov, za predvideti eh, za vse proračunske postavke. Za Erasmus Plus je eh, bilo predvidenih 64 eh, odstotkov sredstev za plačila in to vključuje tudi decentralizirane eh, dejavnosti nacionalnih um, agencij. To pomeni, da se bo uh, situacija iz leta 2012 žal ponovila. Eh, čez eno leto bomo potrebovali uh, vso uh, kolektivno ustvarjalnost, da bomo našli denar za uh, financiranje programov. Kar se tiče vprašanja glede ločene postavke za mladino znotraj Erasmusa, naj poskusim pojasniti situacijo z vidika komisije. Politični sporazum, ki so, sta ga dosegla svet in pa um, parlament glede Erasmusa, ima ločeno poglavje o mladini, uh, kar uh, predstavlja proračun 10 odstotkov programa. Če, prav, ampak to še ne pomeni, da moramo zato imeti eh, ločeno postavko za mladino. To ne bi imelo nobenega vpliva na raven financiranja, ki bo namenjena mladini. Eh, pravna osnova je povsem jasna in komisija bo spoštovala dodelitev desetih odstotkov za mladino. Z upravnega vidika bi eh, ločena postavka za mladino predstavljala težave pri upravljanju s programom zlasti za nacionalne agencije. Nacionalne agencije bodo prejele financiranje iz eh, treh različnih delov proračuna. Eno iz decentraliziranega eh, dela eh, proračuna za izobraževanje Eh, na to, eh, da en del iz decentraliziranega eh, dela za mladino in na to operativni stroški za nacionalne agencije. Če bi to še naprej fragmentirali, potem bi bilo to za nacionalne agencije zelo zapleteno, ker ti dobili bi sredstva iz dveh do treh različnih proračunskih postavk, kar bi pomenilo zelo drag način upravljanja. Torej, iz pragmatičnega vidika bi komisija eh, raje videla, da bi imeli eno samo proračunsko postavko za financiranje programa Erasmus. Eh, na ta način eh, trenutno deluje tudi program doživljenjskega izobraževanja, kjer imamo prav tako eno proračunsko postavko. Naj še enkrat pojasnim, da to ne bo imelo prav nobenega vpliva na to, kolikšen delež bo namenjen mladim. In še nekaj eh, besed glede pripravljanja dejavnosti in pilotnih projektov. Na tem področju komisija eh, vedno pozdravlja ideje Evropskega parlamenta, kajti te so že v preteklosti vodile do novih eh, zanimivih programov in to bo prav gotovo veljalo tudi v prihodnosti. Kar se tiče eh, športa, eh, je to tudi del Erasmusa Plus in tudi um, zavezništva znanja so vključena. Ampak eh, preden uh, lansiramo Erasmus Plus uh, program, uh, moramo zagotoviti, da bodo lahko uh, trenutni programi financirani. Če bo to možno, potem bo. Um, Komisija predlagala parlamentu, da ne financira pobud izven programa. Naprimer, šport bo imel poglavje znotraj novega programa, zato verjetno ne bo potrebno nadaljevati s pripravljalnimi programi dejavnostmi v prihodnih letih. V prihodnih dneh boste dobili detaljirane komentarje komisije. Zdaj pa sploh več ne razumem ničesar. Kako od leta 2014 nimamo več celovitega dostopa do večletnega finančnega okvira? Ali ste se odločili v določenem znesku ali ne? Torej leta 2014 mora biti na voljo del tega denarja. Ne moremo se spet potem zadolževati in govoriti, da Erasmus ni gotov. Tega ne smemo več slišati, to bo blamaža. Ne razumem, kako se lahko v nečem izpogajamo, gre za x milijard, na koncu pa denarja nima nihče, to je čisto noro. Ali sem neumna in stvari mm, ne razumem sama, ali pa to velja za tiste, ki so to sprejeli prvič. Dobro, drugič. Govorili ste o sami strukturi. Kako vi stvari upravljate, to je vaša stvar. Ampak zakaj ne morete zagotoviti vidne postavke za mladino? To lahko obravnavate tako, kot doslej, ko se skupaj še ni bilo upisano, ampak deset odstotkov vsekakor nekje na voljo za mladino. Tega enostavno ne razumem. Bodite nekoliko bolj enostavni, pragmatični, naj ne, naj ne bo vse tako strašno komplicirano. Ne moremo mladini enostavno reči, nimamo proračunske postavke za vas. To je bilo zahtevano in to je bilo tudi del pogajanja v trialogu. Kaj ste vi storili, kot sem razumela? Naredili ste. Eh, domačo nalogo in eh, zdaj ste vnesli samo nove številke, zdaj imamo Erasmus za vse, ampak to je narobe, zdaj potrebujemo Erasmus. Uredili ste stvari za nekaj, kar več ne obstaja, za tisto, kar pa še ne obstaja, pa ničesar. In tukaj so potem samo vprašanja. Ni bilo upoštevano tisto, kar je bilo izpogajano v trialogu in to je čisto noro v trialogu smo se pogajali podrobno, del za delom in potem uh, se izkaže, da komisija sploh ni bila zraven v mislih. No, zdaj sem povedala svoje, <laughs> upam, da vas nisem eh, užalila, saj, ma saj mi je vseeno. Spakam revert. No ja, jaz lahko le podprem, kar je bilo povedano. Čeprav je vaša argumentacija kar težka. Ampak, če bi tako nadaljevali, potem sploh več ne bi imeli samostojnih proračunskih postavk, ker je vse je že nekje vključeno in imamo nek globalni proračun, vse je že nekje zapisano in odločeno, ampak tako pač ne gre. Zato sem uh, za to, da imamo večjo jasnost. Potrebujemo predloge sprememb, v katerih povdarjamo to, kar je bilo izpogajano v trilogu, izkazano tudi v proračunu. In eh, tukaj gre za pristojnost za mlade. Imamo tri proračunske postavke. Sama nisem strokovnjakinja za proračun, ampak eh, dejansko se mi zdi, da včasih stvari delate bolj komplicirano, kot bi bilo potrebno. Kakor da bi želeli vse skupaj zakriti, tako da v primeru dvoma nič ne bo jasno. In to je res zapleteno septembra bi se znalo zgoditi, da eh, študentov Erasmusa ne bi mogli plačati, ker ne bo eh, denarja, gre za težave z številkami in obveznostmi. Mi tega ne moremo popolnoma razumeti. Kaj šele nekdo, ki stvari gleda od zunaj. No pa še nekaj bi vam povedala, pravi predsedojoča. Ko gre za program vseživljenskega učenja. To je ena proračunska postanka, tako se rekli, se prav uh, spomnim. Tukaj je zajet tudi Jean Monnet. Zdaj pa imamo Erasmus za vse, kjer pa Jean Monnet ni vključen. Če ste to lahko storili za Jean Monnet in ste naredili samostojno postavko, potem lahko to storite tudi za mladino. Je tako? presidente siamo tutti un po' stupiti e anche. Eh, ja, predsednica, vsi smo nekoliko presenečeni in mogoče bi potrebovali dodatna pojasnila. Medtem, ko ima Erasmus to možnost, da dobi sredstva vnaprej, pa program Ustvarjalna Evropa nima te možnosti. In če si pogledamo te vaše tabele, bi res potrebovali pojasnilo. Vidimo, da Eh, proračun za leto 2014, čeprav za sedemletno obdobje še ni pre, eh, gotovo kritje za vse eh, predloge stoodstotno, ampak zahteva je bila narejena za ugotovitev vpliva tega programa v sedemletnem obdobju v katerem uh, bo vend, naj bi vendarle sredstva bila povišana za 9 odstotkov, kar ni veliko, ampak je vendarle nekaj. Eh, sedaj pa imamo na voljo 120 milijonov na mesto 200, ki so bili začetn, v začetku predvideni. Bi želela bolje razumeti, zakaj se tu predvideva, da se bo v primerjavi z letom 2013 um, ehm, obveznosti zmanjšale, pa plačila pa bo do višja kot leta 2013. 13. Gre za tehnično pojasnilo, ki ga potrebujem, ker to res ni jasno. Torej, zakaj naj bi v letu 2014 prevzete obveznosti bile v okviru sedemletnega obdobja nižje napram ostalim letom? Torej, To pomeni, da imamo očitno tudi eh, manjšo politično zavezo za izvajanje tega novega programa in to bi želeli bolje razumeti. Hvala. Helga, Helga prosim. No, zaradi političnih razlogov bi povdarila, da posem, kar je bilo spogajano o Erasmus, ne glede na to, kaj govori komisija o sistematiki, je pomembno, iz političnih vidikov, da imamo postavko za mladino. Zato mora komisija najti rešite. Upam, da bo to še enkrat obdelala. Veste, da ima večletni proračun, eh, finančni okvir na eni strani sredstva za obveznosti in sredstva za plačila. Imamo 960 proti 908 milijard. In tukaj vidite, da gre za vrzel. To, kar je povedal Lamazur v zvezi s tem, ko gre za frontloading za Erasmus, o katerem smo se uh, pogovarjali, to se nanaša samo na sredstva za obveznosti, ne pa za sredstva za plačila. In kot je predstavnik komisije uh, že povedal, uh, Eh, gre pri plačilih samo za 64 odstotkov, ampak če imate možnost eh, plačil 64 odstotkov, obstaja možnost, da nekje konec septembra denarja več ne bo na voljo. In še enkrat ponavljam, to je rezultat tega dogovora v okviru večletnega finančnega okvira. Ko smo sprejeli tako rešitev, Eh, ker smo menili, da več pač ne bomo mogli uresničiti. In to so boleča dejstva. Drugače ne more biti, če so plačila tako nizka, kot so nizka. Eh, določena območja bodo to začela čutiti. Takšna je situacija, če lahko še enkrat drastično podarim, in to je ozadje celotnega spora. In tudi tega, zakaj se mi s to rešitvijo nismo strinjali, ker je bilo jasno, kakšen bo rezultat. Komisija, prosim. <clears throat> Hvala lepa, predsedujoča. Najprej glede razhajanja eh, med eh, sredstvi za plačili znotraj MFF-a lahko samo potrdim to, kar je gospa Krupel pravkar povedala. Imamo nenavaden sistem proračunskih eh, eh, vnosov na ravni Evropske unije. Primedljiv sistem obstaja samo v Franciji in Belgiji. In eh, sedaj obstaja seveda to razhajanje, ampak mi moramo spoštovati odločitve proračunskih, um, tistih, ki so odgovorni za proračun. Um, In ko smo rekli, da moramo za prihodnje leto pač vsi upati, da se bodo sredstva za to vrzel našla nekje druge v evropskem proračunu, ampak ne vem, če se bo to zgodilo. To je tudi povezano do neke mere z vprašanjem ustvarjalne Evrope vprašanje je bilo, zakaj sredstva za plačila se večajo, medtem ko tako imenovane commitment appropriations pa se nižajo. Moramo eh, to videti v odnosu do zavez, ki smo jih že sprijeli, glede na to, da je bil te zavez že veliko na ravni kulture in medijev moramo sedaj najti uh, sredstva za plačilo. In to je, to je narava tega razhajanja. To jasno, težko vprašanje ločene proračunske postavke za mladino je nekaj, o čemer bi sedaj želel spregovoriti politično, pa vsem razumem, kaj pravite ampak z našega vidika politično mladina že ima najboljša možna jamstva, ki so možna in sicer um, ima zavezujočo, zavezujočih deset odstotkov, ki so ji namenjena. Eh, želite, da smo pragmatični in da ne kompliciramo stvari bolj, kot je potrebno. Če sem odkrit, je to razlog, zakaj želimo eno proračunsko postavko za vse decentralizirane dejavnosti. Pri, gospa predsedujoča, to ste primerjali z žomonejem in športom, kjer smo predlagali ločene proračunske postavke. Uh, razlog za to je tehničen. E, obe te dejavnosti sta centralizirani in bosta implementirani tu v Bruslju. To pomeni, da je logika tu posem drugačna. In um, nacionalne agencije ne bodo utrpele, ne bodo nosile bremen, uh, o katerih sem govoril prej, kajti ne bodo vključene v to. In iz teh razlogov uh, menimo, da če želimo biti pragmatični, ne smemo komplicirati uh, eh, življenja nacionalnim agencijam bolj, kot je to potrebno. Hvala. No, ne izkoriščate moje besede pragmatično v napačnem pomenu. Ko rečem pragmatično, In ko pogledam, eh, kako zapleteni so vaši postopki, tukaj umestim svojo besedo eh, pragmatično. Vaši postopki bi morali biti nekoliko bolj vidki. Če govorimo o proračunski postavki za mladino, verjetno ne bi bilo težko izpogajati tudi tega. Prosila bi vas, da poskrbite za to, da bomo imeli proračunsko postavko. to pač ni moja naloga, to spada pod vaše pristojnosti, zato bi vas to prosila. Mislim, da si ne moremo dovoliti popuščanje. Precej smo že popustili med pogajanji, ampak predstavljajte si, jutri ali naslednje leto imamo volitve v Evropi. Predstavljajte si, če rečemo, da Erasmusa ne bomo mogli več Eh, izplačevati. Za eh, državljane Evrope imamo zdaj samo 23 odstotkov, potem rečemo, da ne moremo izplačati programa Erasmus, pa izpadli bi smešno. No, če pa ne bo Evropske unije več, pa tudi komisije ne bo več. Eh, sklenila bi z naslednjimi besedami, skušajmo približati stališča, imamo samo en proračun, prosili smo za eno spremembo na tem področju. Uh, in eh, to analogno temu, kar smo dosegli v okviru trialoga. No, mislim, da moramo to postoriti še ta teden. Žal mi je, komisija, drugega sporočila eh, vam niti ne morem dati, ampak verjetno niste niti računali s čim drugim. Zadnjo besedo ima zdaj še gospod poročevalec. Hvala lepa, predsedujoča. Eh, besede ste mi vzeli iz ust. Dejansko je situacija zdaj zelo težka, vse skupaj je zelo nejasno. Naj povem samo to. To moramo zelo, zelo mm, še spremeniti, poseči z amandmaji v besedilo sedaj bolje razumem postopek. Kar se tiče frontloadinga, eh, po mojem mnenju 150 milijonov evra niso dodatna sredstva. Če je Lemasur dal eh, ta občutek, potem naj povem, da to ne drži. Eh, to je denar za že obstoječe zaveze. Morda se motim, ampak mislim, da je treba to pojasniti. Torej, seveda imamo več eh, informacij, ki jih bo treba še pridobiti. Upam, da lahko to čimprej pojasnimo, kaj ti zdi se, da imamo zelo različne informacije o tem pomembnem vprašanju. In če smem predlagati, ne vem, če to lahko uredimo ali ne, morda je sedaj že prepozno, ampak mislim, da potrebujemo informacije o frontloadingu in backloadingu, če želimo razumeti, kaj to v resnici pomeni. Sedaj imamo še malce manevrskega prostora za nekatere vidike pogajanj glede večletnega finančnega okvira. kolegi in jaz bomo uložili um, amandma glede uh, proračunske postavke. Uh, tu je um, nekaj, glede češa se morda ne bomo mogli strinjati. Lahko se strinjam, kar je povedal gospod Belic, glede, glede uh, pilotnih projektov. Mislim, da imamo malce manevrskega prostora glede novih programov in lahko vključimo nekatere projekte v te programe, zato da mm, ustvarimo več prostora za druge eh, programe. To je lahko ena rešitev. Eh, razmišljajmo o tem v prihodnih tednih. Mislim, da je bilo to vse. Glede postopka odslej, kot je gospa Pak povedala, Imate približno en teden za predloge sprememb, eh, prosim, to hranite v mislih, eh, tako glede eh, osnutka poročila, kot tudi mnenja. Torej, rok je 17. julija ob 12. 17. julija ob 12. najkasneje. Če bo svet še skrčil uh, osnutek proračuna, imam sedaj mandat, da eh, se borim za to, da bo ponovno vzpostavljen. Eh, kar se tiče pilotnih eh, projektov, to, kar je bilo že predlagano, moramo sedaj uložiti. Ni dovolj, da smo komisiji povedali, kaj želite, treba je to uložiti v obliki amandmaja. Hvala lepa, predsedojoča. Hvala še enkrat. Torej, na konferenci eh, predsednikov odborov je gospod Lamasur razpravljal o eh, rezultatih MFR-ja in rekel, dobili bomo 150 milijonov več, se pravi en odstotek več, kot je bilo predvideno. Nisem razumela, zato sem vprašala, ali je to res ali ne, komisija, ali to drži ali ne tu govorimo samo o zavezah, o sredstvah za te zaveze, se pravi, gre dejansko za tako imenovan front loading, eh, kot eh, je poročevalec povedal. Tudi po našem mnenju bo treba teh 150 dodatnih milijonov, za leto 2014 in 2015 treba na to odšteti v prihodnih petih letih. Se pravi, iz istega programa. Why, why Zakaj je rekel, da smo dobili več sredstev? Trikrat sem vprašala, ker nisem razumela. In na to so me vsi mirili in tako dalje. Ampak eh, očitno so lagali in ne morem razumeti, kako lahko tako delamo. Kako lahko delamo z uh, pooblastili, z obveznostmi in tako dalje, če imamo denar, pa ga ne moremo porabiti oziroma porabimo denar, pa ga nimamo in tako dalje. Eh, sedaj smo vedno v situaciji, kjer moramo vsako leto spraševati, ali je denar sploh na voljo ali ne. Kakšna laž. Dobro, uh, končajmo. Prijetno kosilo.